colleagues um, we're going to begin our agenda this morning good morning um, kolegice in kolegi bomo kar začeli prva točka na dnevnem redu sprejetje dnevnega reda če ni nobenih pripomb potem je dnevni red sprejet druga točka sporočila predsednika najprej jezikovni režim kolegice in kolegi tolmačenje v danščino grščino latviščino in hrvaščino danes žal nimamo na voljo Naslednja zadeva. Prosim vas, da imate seboj glasovalne kartice. Asistenti, prosim, povejte svojim kolegom oziroma poslancem, da nas ob desetih čaka zelo dolgo glasovanje, zato morajo poslanci in poslanke imeti seboj glasovalne kartice. Tako da tisti, ki bodo prišli na glasovanje 10 čez 10, naj imajo seboj kartice. Potem naslednja zadeva priporočila koordinatorjev skladno s pravilom 205, imenovanje poročevalcev. Mene so imenovali za poenostavljen postopek pri treh poročilih. Gre za predlog sklepa o preklicu nekaterih aktov na področju svobode, varnosti in pravice. Potem je tu še predlog za sklep o preklicu nekaterih aktov na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja na področju kazensko-pravnih zadev. Potem je pa tu še predlog uredbe o preklicu nekaterih aktov na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Imenovali bomo tudi poročevalca za pripravo mnenja, gospo Sorajo Post pri poročilu na lastno pobudo, ki ga pripravlja odbor Tran, gre pa za varno uporabo delinsko vodenih letalskih sistemov RPAS. Potem je pa tu še Libe ad hoc delegacija, koordinatori so se odločili, da bodo zaprosili za dovoljenje, da se pošlje Libe ad hoc delegacija devetih članov v Turčijo in Indijo v 15. tednu letošnjega leta. Šlo bo pa za vizumski svežen. Se strinjate? Da, hvala. Tretja točka predstavitev pravne službe, gre pa za pismo Evropske varuhinje človekovih pravic o dostopu do drugega poročila o inšpekcijskem pregledu skupnega nadzornega organa Europola o programu TFTP. 3. septembra leta 2014 ga je poslala predsedniku Martinu Šulcu prejšnji mesec smo imeli izmenjavo mnen z varuhinjo človekovih pravic. Gospa O'Reilly je govorila o tem pismu o dostopu do dokumentov, ki so vezani na PFTP. Na tistem sestanku sem tudi povedal, da smo kot odbor Libe prosili pravno službo za mnenje. Besedo predajam predstavniku pravne službe Evropskega parlamenta, gospod Pasos. Hvala lepa. Gospod predsednik, dobro jutro vsem Danes imam to čast, da nastopim v vašem odboru, zato da pojasnim nove določbe Lizbonske pogodbe. Že ko smo se pogovarjali o sporazumu SWIFT, ki ste ga zavrnili, smo se pogovarjali o teh določbah, znašli smo se v novi situaciji, razpravljamo o enakih določbah, gre za drugi SWIFT sporazum, ki ga sam imenujem, ne za sporazum TFTP, če smem. Na začetku bi povedal par besed o samem ozadju, potem pa se bom osredotočil na tri ključna vprašanja, ki ste jih zastavili. Sicer ste zastavili pet vprašanj, ampak tri so bolj pomembna. Da bi privrčevali nekoliko časa, se bom osredotočil zgolj na ta tri vprašanja. Leta 2010 je Unija sklenila tako imenovani sporazum SWIFT z ZDA. Ta od Evropske unije zahteva, da posreduje finančne podatke ameriškemu ministrstvu za finance člen 4 tega sporazuma. Europol pooblašča, da preveri, ali so zahteve z ameriške strani skladni s predpisanimi merili. Gospa Intveld, članica vašega odbora, je zaprosila za dostop do dokumentov skupnega nadzornega organa Europola. Gre pa za tajne informacije, ki smo jih prejeli iz ZDA. Dokument je tudi označen z besedo tajen. Europol ne želi, da bi gospa Intfeld imela dostop do teh dokumentov tudi zaradi ameriških zahtev. Gospa Entveld je zato zahtevala, da se sproži preiskava, tudi varuhinja človekovih pravic se je vprašala, ali Europol dosledno izvaja pravila Europola glede dostopa do dokumentov. 2. septembra 2014 je bilo poslano pismo strani varuhinje človekovih pravic ki pravi, da želi imeti dostop do drugega poročila o inšpekcijskem pregledu skupnega nadzornega organa Europola, zaradi tega, ker je bil dostop zavrnjen. Razlog za to je zavrnitev take zahteve strani ZDA. Varuhinja človekovih pravic tako ni mogla preveriti, ali je dokument res take narave in vsebuje takšne elemente, da je to vrstna zavrnitev dopustna. Zato je varuhinja človekovih pravic, kot ste sami rekli, gospod predsednik, poslala pismo predsedniku Martinu Šulcu in v tem pismu navaja, citiram, parlament bi lahko razmislil o različnih vprašanjih, ki so se pojavila v tem primeru. Sem sodi tudi vprašanje, ali se lahko dogovarjamo s tujimi vladami o ureditvah, če le te potem spodkopavajo mehanizme, ki so bili vzpostavljeni v Evropski uniji, bodi si v pogodbah ali v izvedbenih aktih. Konec citata. To je ozadje, zakaj ste se vi obrnili na pravno službo. Zastavili ste pet vprašanj. Sam bi se osredotočil na naslednja tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na to, ali vedno potrebujemo soglasje imetnika dokumentov, tistega, ki je ta dokument pripravil. Upoštevati je treba tehnične zahteve iz sporazuma SWIFT, ali te lahko vrnajo dostop javnosti članom Evropskega parlamenta in ostalim do teh dokumentov. Peto vprašanje v vašem pismu pa se nanaša na to, ali varohinja človekovih pravic lahko skladno z zakonodajo Evropske unije vedno dostopa do tajnih dokumentov, če jih potrebuje za svoje delovanje. Kar zahteva soglasje strani tistega, ki je pripravil dokument, ali je vedno potrebno imeti takšno soglasje. Najprej moramo razlikovati med imetnikom dokumenta in samo naravo dokumenta. Če razmišljate naprimer o tretji državi in tretji stranki ter dokumentu, ki je označen kot tajen, potem je odgovor da predhodno soglasje je potrebno, če želimo razkriti vsebino dokumenta. Dve pravni podlagi imamo. Člen 46 sklepa o Europolu in člen 12 sklepa sveta z 31. marca 2011 o varnostnih pravilih za zaščito klasificiranih dokumentov. Člen 46 sklepa Europolu navaja, da Europol uporablja varnostna načela in standarde, kot so opredeljeni v varnostni uredbi sveta, ki se nanaša na tajne informacije Evropske unije. Kar pomeni, da zaradi te določbe velja sklep sveta o teh varnostnih pravilih. Člen 12 sklepa sveta o varnostnih pravilih zelo jasno navaja, da potrebujemo soglasje imetnika dokumenta. Ta člen pravi, citiram, če imetnik tajnih informacij ni svet, potem mora generalni sekretarjat sveta zaprositi zapisno soglasje strani imetnika teh tajnih informacij, da ta zagotovi dostop do informacij. Nedvomno to velja tudi za Europol, kajti to predvideva tudi člen 46 sklepa Europolu. Europol mora zato zahtevati predhodno soglasje, v tem primeru soglasje strani ZDA, preden da na voljo zadevne dokumente. To je prvo vprašanje, na katerega sem želel odgovoriti. Drugo vprašanje, na katerega bi želel odgovoriti, pa se nanaša na samo tehnično plat sporazuma SWIFT. Tehnične specifikacije se omenjajo v členu 4.9 sporazuma SWIFT. Tam piše, citiram, Stranke se bodo skupaj usklajevale glede tehničnih modalitet, ki se zahtevajo za izvajanje nadzornega procesa strani Europola. Del teh tehničnih specifikacij, ki je še posebej pomemben, je del D. Ta pravi, da nobena informacija, ki jo posreduje ameriško finančno ministerstvo, ne sme biti posredovana naprej drugim strankam ali državam članicam brez izrecnega pisnega soglasja strani ameriškega ministrstva. Te tehnične specifikacije smo preučili in tudi prišli do zaključka, da le te predstavljajo upravno ureditev. Na njo pa ne moremo gledati kot na nekaj teh pravno zavezojočega. Komisija je pripravila tehnične specifikacije. Edini postopek, ki ga predvideva evropska zakonodaja za sklepanje mednarodnih sporazumov z pravno zavezojočim učinkom, pa je člen 218. In kot veste, običajno parlament mora dati soglasje, svet pa potem sklene sporazum. Zato po našem mnenju tehničnih specifikacij ne moremo uporabiti kot pravno podlago za to, da se zavrne dostop do dokumentov, kot je to storil Europol. Vendar je točno do tega prišlo, če si preberete dokument varuhine človekovih pravic, boste prišli do istega zaključka. Predhodno soglasje imetnika dokumenta v tem primeru ni potrebno. Gre za splošno načelo, zato po našem mnenju ne obstajajo nobeni dodatni pravni akti, ki bi zahtevali, da pridobimo predhodno soglasje. Tu govorimo zgolj o tehničnih specifikacijah in po našem mnenju gre tu zgolj za upravno ureditev, upravni sporazum, ki nima pravno zavezujočega učinka. Gospod predsednik, sedaj pa še zadnje vprašanje, ki sem ga želel izpostaviti. Mislim, da je to najbolj pomembno vprašanje. Gre pa za pooblastila varuhinje. To je vprašanje številka pet, ki ste ga zastavili. Zanima vas, ali ima varuhinja vedno pravico do zaupnega dostopa do dokumentov, zato da lahko ustrezno izvaja svoje dejavnosti. V konkretnem primeru je vprašanje naslednje. Ali Europol lahko zavrne varuhini dostop do tega poročila skupnega nadzornega organa, zaradi tega, ker ZDA niso dale soglasja k temu, da se zagotovi dostop do dokumenta. Res je, da tu ne gre za isto zadevo, kot je naprimer dostop javnosti do tovrstnih dokumentov, kot opredeljuje pravila uredba 1049. Varuhinja bi zaupno dostopala do teh dokumentov, ne gre za dostop splošne javnosti do teh dokumentov. Varuhinja je tudi dolžna ohraniti vse te dokumente tajne, se pravi dokumentov ne bo razkrivala javnosti. Tudi, če bi bile razmere drugačne, je vprašanje, ali ima varuhinja vedno pravico do dostopa do tajnih dokumentov, odgovor, da varuhinja nima absolutne pravice do dostopa do tovrstnih dokumentov. To pravico je sicer treba spoštovati, vsaj načeloma, strani vseh organov, institucij in agencij v Evropski uniji, lahko pa pride tudi do odstopanj. Trije pomembni akti so, na podlagi katerih smo prišli do tega zaključka. Kot prvo, statut varuhinje, člen 3.2, ki pravi, da institucije in organi skupnosti morajo zagotoviti varuhinji vse podatke, ki jih leta zahteva, zagotoviti morajo tudi dostop do zadevnih dosjajev. Dostop do tajnih dokumentov, še posebej do občutljivih dokumentov, pa je pod vprašanjem in sicer ali se izpolnjujejo pogoji, ki se uporabljajo pri zagotavljanju dostopa do takšnih informacij. Ta zadnji stavek po našem mnenju pomeni, da lahko skladno z varnostnimi pravili Evropola varuhinji naložimo določene omejitve pri dostopanju do tajnih podatkov. To je še toliko bolj jasno v francoski različici člena 3.2 statuta varuhinje. Tam piše dostop do informacij, tajnih informacij in tajnih dokumentov, še posebej občutljivih informacij in občutljivih dokumentov, je odvisen od določb z področja varnosti, ki jih uveljavljajo posamezni organi in institucije skupnosti. To je prvi razlog, zakaj menimo, da varuhinja nima absolutne pravice dostopanja do teh dokumentov. Drugi pomemben element je člen 46 iz sklepa o Europolu. Tretji pomemben element pa je člen 12 sklepa sveta o varnostnih pravilih za zaščito tajnih informacij Evropske unije ta člen zelo jasno navaja, da potrebujemo pisno soglasje imetnika dokumenta, če imetnik tajnega dokumenta ali tajnih informacij ni svet, temveč svetja stranka, v našem primeru so to ZDA. Zaključujem, gospod predsednik, na podlagi preomenjenih treh določb sklepamo, da je moč omejiti dostop varuhinje do tajnih podatkov in dokumentov, ki jih imajo v rokah evropske institucije in organi. Member. Hvala lepa. Samo nekdo se želi oglasiti v razpravi, Sofie Intveld. Če nihče drug ne želi besede, bomo zaključili seznamom gospodija Zdemera. Še kdo? Kornelija Ernst. Dobar, seznam je zaključen. Sofi. Hvala predsednik, hvala lepa tudi gospodu Pasusu za to poročilo oziroma to mnenje. Sama imam še nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. Vsebina dokumenta. Govorimo o razkrivanju oziroma nerazkrivanju. Kaj pa delno razkritje dokumentov? Cel dokument so razglasili za tajen zgolj zaradi tega, ker so nekateri stavki v tem dokumentu vezani na informacijo oziroma gradivo, ki smo ga dobili strani ZDA. In po mojem mnenju ste to storili korak predaleč pri klasificiranju dokumenta kot tajnega. Se pa tudi sprašujem, kakšne mehanizme sploh še imamo na voljo za to, da preverimo, kako se izvajajo mednarodni sporazumi. Drugi partner, v našem primeru ZDA, naslednjič bo to morda Rusija. Sporazume bomo sklepali z Rusijo, s Katarjem, z Združenimi arabskimi emirati, OPNR in tako naprej. Zanima me, kako bomo preverjali, na kakšen način se sporazumi izvajajo. Potem pa še bolj načelno vprašanje, kdo nadzira klasifikacijo dokumentov. Kako lahko to sploh izpodbijamo? Morda v tem konkretnem dokumentu ni nič tako zelo interesantnega, ampak mi tega sploh ne moremo ugotoviti. Sama sem še večkrat na sodišče in sem pripravljena to storiti še enkrat, čeprav mi gre to že počasi na živce, pa tudi jaz jim grem že verjetno na živce. Vendar se zdi, da je to edina možnost, ki jo državljani Evropske unije sploh imajo za to, da karkoli spodbijajo. Neformalno sem se pogovarjala z ameriškim veleposlanikom in njegovo ekipo pred nekaj tedni in rekel, Nima smisla, da se spoh trudite, niti Evropsko sodišče ne bo dobilo dostopa do teh dokumentov, če mi tega ne želimo. Zato se sprašujem, kakšne pravice spoh imamo kot evropski državljani. Kako je možno, da tretje države, čeprav so prijateljske države, morda naslednjič to ne bodo prijateljske države, opredeljujejo pristojnost evropskih sodišč in celo pooblastila Evropske varuhine človekovih pravic šokirana sem nad tem, kajti to zgolj kaže, da je bila naša lanskoletna resolucija o letnem poročilu o preglednosti bila usmerjena na pravo pot. Mislim, da bi morali imeti možnost nadzirati klasifikacijo dokumentov, tudi spodbijati klasifikacijo dokumentov. Mislim, da bi morali imeti tudi druge možnosti za dosego tega, kar želimo, ne da se lahko obrnemo zgolj na sodišče Evropske unije. Tudi varuhinja človekovih pravic je izpodbijala odločitev. Zanima me, kakšna so pravila o varnosti. Sama še nisem uspela videti tega dokumenta. Avtori dokumenta nam razlagajo, kakšna so ta varnostna pravila, tako da gre tu bolj za igro moči. Varuhinji na Evropskem parlamentu nalagate, kakšna pooblastila imajo, namesto da bi jim pustili, da sami ščitijo pravice državljanov. Sama imam dober odnos z varuhinjo človekovih pravic. Mislim, da je v našem interesu, da zagotovimo dosledno izvajanje pooblastil in pristojnosti tako varuhinje kot Evropskega parlamenta. Ne smemo teh pravic omejevati ali jih podkopavati. Res me zanima mnenje pravne službe. Kako bomo poskrbeli za to, da imamo na voljo ustrezne mehanizme za nadzor? Sama že počasi obupujem. Ne more biti vedno tako, da se mora posamezni državljan obrniti na sodišče Evropske unije. Evropski parlament bi moral imeti možnost ustreznega nadzora. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve zadevi bi rad izpostavil. Najprej bom ocenil odgovor pravne službe, potem pa bi rad nekaj povedal še Sofiji. Morda ji bo ta informacija koristila in ji bom poenostavil delo. Kar zadeva pravno mnenje, Mislim, da je nujno potrebno soglasje originatorja, torej izvornega imetnika tega dokumenta. Omenjate člen 46 sklepa sveta, to je trenutno veljavna pravna podlaga za Europol, omenili ste tudi člen 12 sklepa sveta o varnostnih pravilih glede dostopa do klasificiranih dokumentov. Dejstvo je, da te tehnične specifikacije nimajo ustrezne pravne teže in tudi ne morejo biti razlog, zakaj je zavrnjen dostop do teh dokumentov. Tudi varuhinja človekovih pravic je povedala svoje mnenje s tem v zvezi. Vemo, da ima varuhinja določene pravice in pristojnosti, vendar so tudi te nekoliko omejene, kar je zapisano v statutu varuhinje v členu 3.2. Sofit mislim, da bi se morali zavedati tega, da v tem trenutku zakonodajnega postopka potrebujemo ustrezno uredbo za Europol. Potrebujemo več kot skolj sklep sveta. Sklep sveta je trenutna pravna podlaga. Nova uredba o Europolu pa govori, o tem, da bi tudi parlament moral imeti ustrezen nadzor. Mislim, da nam bo uspelo sprejeti uredbo o Europolu, da bomo uspeli zagotoviti tudi nadzor strani parlamenta. Če nam to uspe, se mi zdi, da bomo lahko odpravili tudi nekatere tvoje pomisleke. Še zlasti ko bo šlo za pomembne dokumente, ki so označeni kot tajni zaradi državne varnosti in tako naprej. Sam sem bil poslanec v nacionalnem parlamentu, verjetno tudi v parlamentu na nizozemskem obstaja odbor za tajne podatke. Majhen odbor je to, verjetno niso zastopane v njem vse politične skupine, vendar je to odbor, ki se ukvarja z večino informacij, ki so vezane tudi na državno varnost. Kakorkoli že in zaključujem, gospod predsednik, morda bi lahko organizirali zadeve na drugačen način in enostavno oblikovali takšen odbor, kot je v nacionalnih parlamentih, skladno za novo uredbo o Europolu. Gospod Jaz Nemera, to je zelo pomemben vidik te uredbe o Europolu. Naj povem, da smo na stanku sveta prejšnji teden v regiji govorili o tem, da bi morala svet in parlament pospešiti trialoge, da se opravi delo na tem področju. Tudi preglednost je ključnega pomena, kot si sam povedal. Preglednost je treba zagotoviti. Hvala, da si to izpostavil. Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank, Claude. Ciao. Hvala lepa, Claude. No, če bi državljani slišali kako vse skupaj poteka bi si zastavili par vprašanj kako sploh pridobiti ustrezne informacije tudi povsem običajne informacije so včasih bile uvrščene med tajne informacije pa sploh niso bile tajne no ta kriterij tajnosti je prepuščen popolni samovolji tajnost je povezana tudi z ZDA. Vse, kar je povezano z ZDA, je eh, takoj tajno. Ne vem zakaj. Takoj te dokumente označimo z štampilko tajno. In to je povsem uh, samovoljna odločitev, kako bomo to eh, razložili državljanom. In uh, ta uredba o Europolu naj bi ravno tako bila tajna. kako lahko sprejmemo takšno uredbo, kako lahko zagotovimo parlamentarni nadzor, ki ga zares potrebujemo, če eh, pravzaprav ne, morem, eh, ne moremo pridobiti nobenih informacij. Tukaj gre eh, pravzaprav za zavajanje, za zavajanje državljanov. Tako pač je. Izjava o tajnosti je po mojem mnenju trenutno prepuščena povsem uh, naključnim kriterijem. In celo varuhinja človekovih pravic ne more biti obveščena uh, o vseh uh, teh informacijah. To pa se mi zdi povsem nemogoče. Kako naj potem varuhinja sploh dela? Naj vam povsem odkrito povem. S tem parlament tvega, da ne bo mogel pridobiti povsem eh, navadnih informacij. Tukaj ne govorim le o Evropskem parlamentu, ampak tudi o nacionalnih parlamentih. Mi imamo v našem regionalnem parlamentu vsaj pravico, da preberemo tajne dokumente. To, kar pa se tukaj dogaja, se mi zdi povsem nespremljivo in to zmanjšuje tudi zaupanje v to, kar počnemo. Sem prepričana evropejka, ampak kako naj državljanom to predstavim, še prav posebej v tem vedno bolj eh, skeptičnem ozračju, ki vlada v povezavi z Evropo. Hvala lepa, Kornelija. Zaključiti moramo počasi s to točko, ker časa za glasovanje ne smemo preveč predstavljati, čaka nas še ena pomembna vsebinska točka. Sofiji, zelo na kratko, potem pa besedo dobi spet za kratek čas pravna služba. Sofiji, na kratko. 20 sekund. Zanima me, ali bi pravna služba bila voljna deliti z nami oceno ameriške delegacije, o kateri sem prej govorila. Namreč lahko oni na enak način omejujejo pravico sodišču Evropske unije, ko gre za dostop do teh dokumentov. Kaj ti niti sodišče ne more potem preveriti, ali je dokument upravičeno označen kot tajen. Če to drži, potem spoh ne moremo ničesar več izpodbijati, ko gre za klasifikacijo. Uh, zelo, zelo nakratko, prosim. Uh, Hvala lepa, predsednik, zelo nakratko. Najprej naj povem, da bi želel pomiriti gospod gospod Intvelt, nikakor nam ne greste na živce, nimamo vas dovolj. Vedno znova nas spodbujate k razmisleku in z kolegico Hautalo sta zagotovo storili veliko, kar zadeva preglednost, gre za dostop do dokumentov preko vseh zadev, ki ste jih reševali. Imate popolnoma prav glede delnega razkrivanja dokumentov. Verjetno bomo Europolu morali te stvari še nekoliko pojasniti ali pa vsaj skupnemu nadzornemu organu. Europol ne more pripraviti dveh dokumentov, enega z inputom originatorja in drugega brez tega inputa strani originatorja. In pri tem drugem dokumentu ne obstaja noben razlog, zakaj bi potrebovali predhodno soglasje. Morda bi na tak način lahko odpravili težave. Druga vprašanja, ki ste jih zastavili, so nekoliko bolj kompleksna. Kako nadzirati izvajanje mednarodnih sporazumov, kako izpodbijati klasifikacijo? Najprej se moramo lotiti mednarodnih sporazumov, o katerih se pogajate in kjer je govora o tem. Mednarodni sporazumi prevladajo nad zakonodajo Evropske unije, so nad zakonodajo Evropske unije skladno z členom 216.2. V mednarodnih sporazumih bi morali zapisati, da bi Evropski parlament moral imeti več možnosti za nadzor in zagotovo je to ena od možnosti, ki jih je vredno preučiti. Glede zadnjega vprašanja, ki ste ga zastavili o sodišču Evropske unije, Sodišče načeloma ne zahteva dostopa do dokumentov tretje države, to ni njihova naloga. Sodišče odloča o zakonitosti zakonodajnega akta ali akta, ki ga sprejme institucija ali organ. V konkretnem primeru Europola verjetno veste, da obstaja manevrski prostor za sodni nadzor, tega prej ni bilo, tudi če zaprosite za dostop do dokumentov Europola in oni to zavrnajo, imate v vsakem primeru pravico, da se obrnete na sodišče. Bi se pa rad zahvalil tudi za vprašanja gospoda Diaza Demere in gospe Ernst. Sicer nista zastavila konkretnih vprašanj meni, zato bom kar zaključil. Hvala lepa za vprašanje, hvala za vso pozornost. Najlepša hvala, gospod Pasas. Zagotovo je šlo za kar nekaj vsebinskih vprašanj, o katerih se bom pogovarjal tudi z koordinatorji, eh, kar zadeva Svežen in Europol. Nekaj je bilo pomembnih točk, ki so jih kolegi izpostavili in mislim, da bi se morali s tem ukvarjati koordinatorji. Najlepša hvala. Dragi kolegi, začeli bomo z naslednjo točko, na dnevnem redu. Barbara bo prevzela predsedovanje za nekaj trenutkov, ampak najprej naredim še uvod in sicer gre za poročilo Natalie Grisbeck o krepitvi nekaterih vidikov domnevne nedožnosti in pravice biti nazoč na sojenju v kazenskem postopku. Tukaj eh, gre za svežen kazenskega prava, gre za eh, pravico do eh, pravnega zagovornika ta eh, svežen z področja kazenskega prava je zelo pomemben. Leta 2013 je komisija eh, predstavila predlog in eh, odbor Libe je že pripravil delovni dokument, danes pa bo poročevalka predstavila osnutek poročila. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogu sprememb 13. februar do 12. ure. V veliko veselje mi je, da lahko sedaj eh, dam besedo Natali, da predstavi svoje poročilo. Najlepša hvala, Klot. Najprej naj nakratko orišem kontekst tega poročila. V veliko veselje mi je, da sem lahko več mesecev eh, delala na tem področju. Sestala sem se z številnimi predstavniki in eh, prepravila eh, to poročilo. Kot, se, kot je povedal že Klot, je to eh, poročilo eh, del svežnja eh, procesnega prava in ta predlog je komisija predstavila že leta 2013, gre za procesne pravice za otroke. Gre pa tudi za to poročilo, ki se nanaša na domnevno nedolžnost. Gre za to, da bi izboljšali pravo v Evropski uniji eh, na področju pravne eh, obrambe in tukaj gre za ključne instrumente. Zato eh, se mora s tem seveda ukvarjati tudi odbor Libe, zaradi tega, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih pravic povsod po Evropski uniji, tako kot jih zagotavljajo pogodbe, Evropske unije, listina Evropske unije o temeljnih pravicah in pa Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. Pozdravljam predlog eh, direktive eh, Evropske komisije glede eh, domnevne nedožnosti. Tukaj gre za temeljno človekovo pravico in na ta način se bomo lahko izognili nepravilnostim v kazenskem postopku. Poleg tega pa bomo zagotovili pravičen postopek sojanja. Ta predlog je zelo pomemben, kaj ti danes ugotavljamo, da še zmeraj prepogosto v določenih državah članicah Evropske unije prihaja do odstopanja od tega načela domnevne nedožnosti. To seveda vpliva tudi na kršitve eh, temeljnih eh, človekovih pravic eh, osumljencev. Torej, Evropska komisija je podala predlog, ki pa je nekoliko minimalističen in eh, mislim, da bi lahko določene vedike izboljšali. Še prav posebej pravico javnih organov, eh, da eh, pridobijo dodatne dokaze, poleg tega, pa bi bilo potrebno spremeniti eh, določene vidike prvotnega predloga, eh, ki se nanašajo na okrepitev eh, pravic osumljencev in sicer zato, da bi harmonizirali situacijo v celotni Evropski uniji. Sama sem se osredotočila predvsem na pet točk. Najprej želim natančneje določiti področje uporabe direktive. Direktiva se mora uporabljati za eh, pravne osebe, saj je treba kazenske postopke proti pravnim osebam obravnavati tako celovito kot postopke proti fizičnim osebam. Veljati mora tudi za osebe, ki so pozvane kot priče in so med zaslišanjem postale ali bi lahko postale osumljene osebe. Potem še zmeraj ostajam pri obsegu uporabe. Eh, in uh, osredotočila sem se na časovni obseg uporabe. Direktiva se mora namreč uporabljati uh, tekom celotnega postopka. Sedaj pa k materialnemu področju uporabe. Direktiva se mora uporabljati, če spor uh, sodi na področje kazenskega prava, tako kot je to opredeljeno v uh, strani Evropskega sodišča za človekove pravice člen 4 predloga te direktive predstavlja temeljno določbo za zaščito osumljenih oseb pred prenagljenimi izjavami o krivdi. Vendar pa je besedilo tega člena izjemno kratko in eh, ne vsebuje dovolj navodil glede izvajanja te zaščite. Zaradi tega predlagam, eh, da eh, bolj natančno določimo vsebino tega člena ter tudi osebe, na katere se nanaša prepoved javnih obtož pred izrekom sodbe. Države članice morajo sprejeti ustrezno zakonodajo, eh, zato da bi ustrezno zaščitile nedolžnost eh, osumljencev. Eh, pri tem je potrebno ustrezno obravnavati tudi medije, seveda je potrebno spoštovati svobodo medijev in uh, eh, zaporočevalci v senci ter v okviru predstavitve, ki smo jo imeli uh, v okviru tega odbora, smo se uh, pogovarjali o tem, uh, kako mediji včasih uh, kršijo uh, to pravico. To dveganje obstaja. Tretja točka je člen 5 načelo, po katerem breme dokazano zi tožilstvo. In vsak more biti dvom o krivdi korist obtoženega uh, mora uh, potekati v skladu z načelom in dubijo prorejo. To je temeljnega pomena za zaščito pravice do poštenega sojanja. Um, ehm, in, uh, operativni del tega zakonodajnega besedila je eh, potrebno točneje določiti in vključiti dejansko načelo o obrnjenem dokaznem bremenu. Potem pa pravica do molka, pravica do privilegija zopr samo obtožbo in pravica do nesodelovanja. Tukaj gre za člena 6 in 7 predlagane direktive. Potrebno je povdariti, da je predlog Evropske komisije pravilen, eh, ko pravi, da pravica do molka ne pomeni, da molčanje ne more biti kaznivo dejanje, ampak pomeni, da sodnik, ki vodi predhodno obravnavo pri odločanju krivde osebe, ne sme sklepati ničesar iz njenega molka. Evropska komisija eh, poleg tega predpisuje tudi pravilo o nedopustnosti eh, dokazov. vendar pa je potrebno to načelo ohraniti in okrepiti. Vsi dokazi, ki so bili pridobljeni ob kršenju pravice zopr samo obtožbo in pravico do nesodelovanja, morajo biti nedopustni. To je zelo pomembno načelo. In še zadnja točka, s tem prehajam k zaključku. Tukaj gre za pravico biti navzoč na lastnem sojenju. To je temeljni element domnive nedožnosti. direktiva eh, sicer izboljšuje obstoječo zakonodajo, In eh, sicer eh, gre za to, da bi moralo eh, biti področje uporabe omejeno na primere, v katerih je sojenje v odsotnosti dovoljeno in eh, mora eh, Eh, biti to področje uporabe zelo omejeno. Torej, ta eh, predlog Evropske komisije je precej omejen, zato moramo mi podati bolj ambiciozen predlog eh, in zauzeti moramo mačno stališče, kar bo olajšalo naša pogajanja z svetom. Zahvaljujem se za vse morebitne predloge, ki jih bom z vaše strani prejela v prihodnosti. Hvala lepa gospa predsedojoča in hvala lepa tudi gospodu Klodu, našemu predsedniku, ki se je ravno kar vrnil. Ja, ravno kar sem se vrnil na svoj sedež, opravičujem se, ker sem zamudil del tvojega prispevka, hvala lepa Barbari, da je prevzela predsedovanje. Kolegi, lahko sedaj pričnemo z razpravo. Ne, se upravičujem, najprej Evropska komisija. Olivier, mislim da. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. V imenu Evropske komisije bi se rad toplo zahvalil gospe Grisbek in ji čestitam za osnutek eh, poročila glede eh, domneve o nedožnosti in glede pravice do prisostvovanja pri sojanju. Kar zadeva načelo nedožnosti, tega je potrebno eh, spoštovati, če želimo eh, zagotoviti pravičen postopek sojenja Evropska komisija. Eh, torej podpira vse predloge, ki krepijo prvoten predlog Evropske komisije. Naj vas spomnim, da se predlog Evropske komisije omejuje na temeljno sodno prakso Evropskega sodišča, uh, naš predlog, uh, pa uh, krepi trenutno zakonodajo na dveh temeljnih področjih, ko gre za pravico do molka. Uh, in pa pravica do, za pravico do privilegija zoper samo obtožbo. Vse kršitve pravice do molka so nesprejemljive. Naslednji vidik eh, predloga Evropske komisije je eh, harmonizacija pri, eh, na področju pravice, da osumljenec prisustuje pri sodnem postopku. Tukaj želimo zagotoviti minimalne kriterije. Pripravljeni smo seveda sodelovati z poročevalko in pa odborom Libe, eh, da bi eh, čimprej eh, zaključili ta postopek in sprejeli besedilo, ki bi poskrbelo za zaščito pravic osumljencev. Seveda smo pripravljeni sodelovati in sprejeti tudi predloge, ki presegajo prvotni predlog Evropske komisije. Najlepša hvala. Thank you and thank you for... Hvala lepa, hvala lepa tudi, da ste bili zelo kratki. E, štirje e, člani odbora so se prijavili k besedi. E, deset in deset bomo pričeli z glasovanjem, zato vas prosim, da ste v svojih prispevkih kratki. Sedaj pa svet. Hvala lepa. Gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Gospa Grizbek, hvala lepa za osnutek poročila ki ste ga eh, predstavili. Kot veste, je svet eh, proučil eh, predlog komisije glede um, domneve nedožnosti in pravice biti nazoč na sojenju v kazenskem postopku konec uh, lanskega leta. Uh, In sicer tekom italijanskega predsedovanja večina držav članic ima pozitivno mnenje glede predloga Evropske komisije in je za uh, Eh, sprejem te direktive. Vendar pa svet meni, da bodo potrebne določene spremembe tega besedila. Besedilo, kot eh, ga je sprejel svet eh, decembra in pri tem naj povem, da je ta v številnih točkah v skladu z predlogi gospe Grisbek govori o uvodni izjavi 17, eh, recimo tudi eh, svet eh, meni, da besedilo pri tej uvodni izjavi ni ravno najbolj primerno. Poročevalka predlaga, da bi to uvodno izjavo črtali. Evropski svet pa je zapisal novo uvodno izjavo, ki bi nadomestila uvodno izjavo 17. Kot je povedala že gospa Grisbek v svojem uvodu, je naše mnenje nekoliko drugačno, ko gre za eh, pridobitev dokazov eh, in eh, tukaj ima svet nekoliko drugačno mnenje. V določenih primerjih so dokazi že zbrani in sodišče mora upoštevati eh, seveda pravico osumljenca eh, do uh, molka. No, to sta dve točki, ampak pristop poročevalke je zelo blizu stališču sveta in mislim, da bi lahko eh, tri inštitucije eh, plodno sodelovale in dosegle zelo dober in konkreten rezultat v eh, zelo kratkem časovnem obdobju. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Hvala lepa. Kolegi, sedaj pa Birgit Cipl. Vielen Dank, Herr Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Še prav posebej bi se rada zahvalila poročevalki Natal Natali Grisbek. Mislim, da je pripravila zelo obsežno poročilo in eh, podala eh, že številne predloge, ki vsebujejo tudi pobude poročevalcev v senci. V poročilu je jasno zapisano, da predlog komisije ni nujno. Uh, zadosten, eh, da bi zagotovil minimalne pravice osumljencev. Veliko eh, je eh, izjem, poleg tega pa so določeni predlogi na predvsej majavih nogah, tako da mislim, da je potrebno ta predlog nekoliko razjasniti. To velja tudi za eh, področje uporabe. Pozdravljam, da eh, je poročevalka zahtevala, da se obseg uporabe razširi in sicer na eh, vse postopke in sicer tako za pravne, kakor tudi za kazenske postopke proti pravnim osebam in pa tudi za osebe, ki so pozvane in zaslišane kot eh, priče. Poleg tega pozdravljam tudi navedbe, ki se nanašajo na eh, posamezne eh, pravice. Poleg tega pa se strinjam z poročevalko tudi, kar zadeva dokaze in načelo obrnjenega dokaznega bremena še prav posebej pomembna pa se mi zdi eh, točka, ki se nanaša na uh, krivdo posameznika, preden je ta uh, dejansko dokazana. Tukaj velja, velja načelo uh, nedožnosti in v preteklosti smo bili pogosta priča pogosto priča primerom, eh, kjer je prišlo do neformalnega posredovanja podatkov in določene osebe so bile v medijih predstavljene kot krive, še preden je bil postopek zaključen. Zaradi tega je potrebno razmisliti o dodatnih ukrepih na tem področju. Zagotovo bo potrebno poročilo v določenih točkah še spremeniti, ampak poročevalka je. Eh, pripravila izjemno dobno poročilo, zato mislim, da večjih problemov ne bo. Prepričana sem, da bomo v prihodnih tednih lahko skupaj predstavili dobro poročilo. To je eh, tudi ključnega pomena, če želimo imeti trdno stališče eh, v pogajanjih z svetom eh, in če želimo ustrezno zaščititi pravice osumljencev in obdolženih oseb. Eh, dragi kolegi, eh, zaključil bom eh, seznam govorcev in prosim, da se držite dveh minut, kajti nimamo veliko časa. V imenu skupine Guje, gospod Dio. Hvala lepa. Tudi jaz sem lahko izjemno kratek. Mislim, da. Ta je osnutek eh, poročila eh, zelo dober, vsebuje nekaj zelo dobrih elementov in zelo sem vesel predloga, ki se nanaša na medije. Eh, namreč organi ne smejo posredovati informacij o sojenju, Eh, tudi ne na neformalen eh, način, eh, kajti to lahko vodi v prenagljeno obtožbo. Imam le eno prošnjo, ki se nanaša na rok. Rok za vložitev predlogu sprememb je 13. februar, prihodnji teden je Strasburg in zanima me, ali ne bi bilo mogoče tega roka še predstaviti tako da bi vsi imeli dovolj časa, da eh, pripravimo predloge sprememb. Eh, prepričan sem, da bomo eh, lahko potem ta postopek hitro zaključili, kajti osnutek je izjemno dober. Ne vem, kako je z podaljšanjem roka, lahko pa vprašamo poročevalko, kaj meni o tem. Gospod Jedovski, naslednji na vrsti. Gospod predsednik. Spoštovani člani odbora. Nobenega dvoma ni, da je potrebno spoštovati eh, domnevo o nedolžnosti. To je zapisano tudi v eh, polski zakonodaji. Pozdravljamo osnutek poročila gospe Grizbek, vendar pa bi radi poudarili tudi, da obstaja temeljna razlika med eh, stališčem gospe Grizbek in pa stališčem Evropske komisije zaradi tega imamo močne dvome. Gre za precej radikalno tolmačenje domneve o nedolžnosti. Najprej naj povem, da ti predlogi niso v skladu z eh, pravno tradicijo posameznih eh, držav članic. Tukaj ne gre zgolj za domnivo o nedožnosti, ampak gre za eh, kazanski sistem v državah članicah, ki seveda mora biti učinkovit. Za priče tega ne moremo uporabljati na isti način, eh, kot eh, to načelo uporabljamo v eh, primeru osumljencev ali obdolžencev, kajti priče morajo podati izjavo, če želimo uspešen postopek. Torej, to široko tolmačenje te direktive strani gospe Grisbek ni v skladu uh, z postopki v uh, državah članicah. V Avstriji bi se tako upravni postopek takoj spremenil v kazenski postopek in to uh, velja tudi za določene uh, druge države članice. Potem pa obstajajo še drugi pravni instrumenti, uh, ki veljajo za povsem običajne instrumente v kazenskem postopku. Sprašujem se, ali lahko uh, pravne osebe uh, izenačimo, kot uh, to uh, predlaga poročevalka, če jih lahko izenačimo z fizičnimi osebami. Torej, poročevalka um, govori tudi o širokem tolmačenju eh, pravic medijev uh, in pa o celotnem postopku in posredovanju informacij o celotnem postopku. Mi smo pravzaprav bliže predlogu Evropske komisije kot pa predlogu uh, gospe Grisbek. Mislim, da ima Evropska komisija prav, ko uh, pravi, da gre za minimalna pravila. Minimalna pravila, ki bo spostavila zaupanje med kazanskimi organi v posameznih državah članicah. Osnutek gospe Grisbek pa močno presega te minimalne zahteve. Mislim, da so minimalni kriteriji ključnega pomena, če želimo zagotoviti učinkovitost. Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando. Yeah, make it real short because uh, we are all... Čisto kratek bom, kaj ti vsi vemo, da nas čaka glasovanje in tako naprej. Ampak jaz bi rad več informacij. In sicer glede tiste točke direktive, ki se nanaša na minimalne standarde glede navzočnosti osumljencev oziroma obdolžencev eh, v kazenskem postopku. Primer de Meloni eh, se nanaša ravno na vprašanje pravne osnove eh, v notranjem pravnem postopku države članice. Gre za vprašanje, ali najprevlada evropsko pravo. kako je to vključeno v te minimalne zahteve, kako bomo preprečili, da ne bo več podobnih primerov pred eh, Evropskim sodiščem. Rad bi natančno vedel, katero je tisto določilo eh, v eh, tem predlogu Evropske komisije, ki zagotavlja prisotnost osumljencev na sodišču. Najlepša hvala in na zadnje še gospa Kiniči. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa kolegici gospe Grisbek za eh, izjemno dober osnutek poročila, eh, ki eh, se nanaša na določene pomankljivosti predloga Evropske komisije glede domneve o nedolžnosti. Tukaj govorimo o kazenskem postopku in pa o sodni praksi Evropskega sodišča. Strinjam eh, se z tem, da bi morali razširiti obseg uporabe, kot to predlaga eh, poročevalka. Še prav posebej pa se strinjam z črtanjem eh, tistih klauzul, ki se nanašajo na uporabo določenih dokazov, ki bi lahko ogrezili pravico do molka, pravico do privilega za opr samo obtožbo in pravico do nesodelovanja. Eh, rada bi bila čim eh, krajša, eh, zato naj rečem, da upam, da bomo vsi konstruktivno sodelovali na področju procesnega prava in da bomo obogatili predloge Evropske komisije. Sama bom to skušala storiti z nekaterimi predlogi sprememb. Najlepša hvala še enkrat. Hvala lepa, gospa Kiniči, to je bilo zelo koristno. Predlagam, da se vrnemo k poročevalki Natali Grisbeck. Natali. E, tu je tudi vprašanje roka za predloge sprememb. V, če želiš e, podaljšati e, ta rok za vložitev predlogov sprememb, to lahko narediš. Hvala lepa, Klod, kar zadeva ta rok. Se strinjam. Pravilo je običajno en teden, medtem ko je besedilo eh, predstavljeno in vložitvijo predlogov sprememb. Ampak, če se vse druge skupine eh, strinjajo, pa se tudi jaz strinjam, da za en teden preložimo ta rok, tako da bi besedilo lahko še izboljšali. Kar zadeva samo osebino, zahvaljujem se vsem kolegom. Natančno sem si zabeležila vse pripombe, eh, glede na to, da se nam malo mudi. Eh, bom odgovorila samo na nekaj vprašanj. Seveda se vsem zahvaljujem za njihove prispevke k besedilo in k eh, kakovosti končnega besedila. Želim odgovoriti le kolego iz EKR. Ne moremo reči, da je velika razlika med predlogom komisije in besedilom, ki ga predlagam jaz. Zato, ker nasplošno gledano lahko rečemo, da smo dobro sodelovali, e, torej ni velikega razkoraka med e, prvotnim besedilom in pa predlogi za izboljšanje tega besedila. Kar pa zadeva pravne osebe in fizične osebe, e, pravne osebe so eh, omenjene v več eh, aktih, eh, možno jih je tudi sankcionirati in tako bi lahko v duhu paralelizma tudi v to direktivo vključili pravne osebe. Na kazanskem področju, kolegice in kolegi, Sama sem povzela samo definicijo sodišča. Nisem se želela izmišljati neke definicije, kajti ta definicija eh, kazenskih zadev je izjemno pomembna. Za zaključek se želim zahvaliti vsem kolegicam, vsem kolegom. Vesela sem, da bomo lahko nadaljevali delo in eh, predstavnici sveta želim povedati, da si vsi želimo, da bi to besedilo sprejeli čim prej, da bi imeli soliden akt in da sem pripravljena divje eh, delati na uvodni izjavi 17, eh, ki se nanaša eh, na eh, problem pridobitve dokazov eh, s prisilo. Kakorkoli že, pripravljena sem eh, braniti ne uporabo prisile za pridobivanje dokazov. Torej, upam, da sem eh, enkrat za spremembo tudi spoštovala čas, ki mi je bil odmerjen za govor. Hvala, Klod. Hvala, Natali. Do 20. februarja bi lahko torej, podaljšali ta rok in mogoče eh, se bo to dalo potrditi tudi z elektronsko uh, uh, pošto. Torej, začasno podaljšujemo ta rok do 20. februarja. Kolegice in kolegi. Nekaj minut imamo še. E, preverjam, ali imate vsi svoje kartončke, glasovalne kartončke oziroma kartice. Koordinatori, prosim, preverite tudi prisotnost. Čez kako minuto bomo začeli z glasovanjem.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 Um, kolegice in kolegi prosim da zasedete svoja mesta ker bomo začeli z glasovanjem začeli eh, eh, bomo z glasovanjem o razrešnici za leto 2013 11 osnutkov mnenj imamo eh, za različne agencije in ta mnenja se bodo nanašala na razrešnice ki, bo, ki naj bi jih sprejel eh, odbor za proračunski nadzor 12. in 13. Eh, marca. Eh, Silvi, bi želela besedo najprej? Ne bi. Sedaj bomo začeli z glasovanjem. Kolegice in kolegi, prvi predlog spremembe o osnutku mnenja o razrešnici v zvezi z izvajanjem proračuna za eh, Evropsko policijsko akademijo za finančno leto 2013. Prvi predlog spremembe, kdo je za, kdo je proti. Eh, vzdržani. Torej, še enkrat glasujemo o prvi amandma. Najprej z dvigovanjem rok kolegice in kolegi. Preden začnete, od teh enajstih glasovanjih bomo prvo imeli z glasovanjem, z dvigovanjem eh, rok, potem pa elektronsko. Naj ponovim, prvo glasovanje bo z dvigovanjem rok, drugo glasovanje bo elektronsko za vsakega od enajstih primerov. Torej z, eh, z dvigom rok, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejet. Eh, zdaj pa elektronsko, kdo je za. Eh, glasujemo konec glasovanja in to pomeni sprejeto hvala potem gremo naprej Okay, so um, the next uh, report drugo poročilo. Osnutek mnenja za razrešnico za Frontex za finančno leto 2013. Par, eh, pripravljalka mnenja Silvi Guillaume. Prvi eh, predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto? Zavrnjeno se upravičujem, pravi predsedojoči bomo še enkrat, se opravičujem, še enkrat eh, prvi amandma za. Se lahko, se opravičujem, bomo preverili prvi amandma. Glasujemo. Alde ima enega člana preveč. en član Alde ne sme glasovati, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi predlog spremembe. Za. Proti. Zavrnjeno. Tri. Za. Zavrnjeno proti sprejeto. Kdo je za? Drugi odstavek, amantma štiri, po delih prvi del za, proti, zdržani je sprejeto, drugi del za, proti, zdržani je zavrnjen, kompromisni amantma ena za, proti, proti, zdržani, sprejet. Pet za, proti, za, zdržani, zavrnjen in končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. prijeto. Sedaj pa o razrešnici za izvajanje proračuna za Evropski azilni podporni urad. Prvi amandma roke dvignite, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen, drugi za, eh, proti, zdržani, sprejet končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pravzrešnica za tretji oddelek eh, za komisijo drugi amandma, kdo je za, proti, sprejeto, prvi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejet, tri za, proti, zdržani, sprejet, štiri za, proti, zdržani, sprejet, amendment pet, tu imamo ustni predlog spremembe. Gospod Čijovski, ali bi lahko prosim predstavili svoj ustni predlog spremembe? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Na mesto prvotnega predloga sprememba številka 5 bi tu morali napisati, bi morali napisati takole. Father EU, uh, eh,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 Ne, ne. V skl... Žal ne moramo sprejeti tega ustnega predloga po pravilu 168 pravilnika oziroma poslovnika. E, sedaj bomo glasovali o prvotnem predlogu številka 5. Dvignite roke. Prvotni amandma 5. Kdo je za? kdo je proti, zdržani, zavrnjen. Potem gremo naprej, predlog spremembe šest, poimensko glasovanje je zahtevala stranka ELS. V skladu s pravilom 208, tretji odstavek, mora 15 članov podpreti imensko glasovanje gre za predlog spremembe številka šest in moram dejansko prešteti ali je petnajst članov zahtevalo poimensko glasovanje prosim dvignite roke da vas lahko preštejemo lahko torej elektronsko glasujemo o šestem predlogu spremembe glasujemo šesti predlog spremembe konec glasovanja. Zavrnjen. Kolegice in kolegi, za sedmi eh, predlog spremembe tudi ALS zahteva poimensko glasovanje in po eh, pravilu številka 208 moramo preveriti, ali je 15 eh, članov za to. Številka 7 glasujemo elektronsko glasujemo kolegi in kolegice. Konec glasovanja. In ta predlog spremembe je zavrnen. In končno glasovanje elektronsko glasujemo. Kolegice in kolegi, naslednje glasovanje EDPS, prvi predlog spremembe z dvigovanjem rok, kdo je za, kdo je proti. Zdržani zavrnjen. Drugi predlog spremembe za, proti, zdržani sprejet in končno elektronsko glasujemo. report is closed. Konec glasovanja. Sprejet. To. Gremo naprej. Agencija za temeljne pravice. Prvi predlog spremembe z dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 4 eh, za proti, zdržani, sprejeto in končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj imamo glasovanje o razresnici glede izvrševanja proračune. Agenciji prvi predlog spremembe z dvigovanjem rok, kdo je za, proti, zavrnjen, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj glasujemo o Eurojustu. Prvi predlog spremembe za, proti, držani, sprejet. Predlog spremembe 2 za, proti, držani, zavrnjen, tri za, proti, zdržani, sprejet. Elektronsko glasujemo za mnenje, glasujemo. Konec glasovanja. In besedilo je sprejeto. The Europol report. Mm -hmm poročilo za Europol, prvi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto, dva za, tri, proti, zdržani, zavrnjen, amantma tri, za, želite preveriti glasovanje za drugi predlog spremembe. Glasujemo za drugi predlog spremembe konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Dvignite roke za. Proti. Zdržani. Sprejet. 4 za. Proti. Zdržani. Sprejet. In pa elektronsko glasujemo za celotno besedilo. konec glasovanja in je sprejeto. Sedaj pa eh, Centr za spremljanje drog. Prvi predlog spremembe za proti zdržanje je sprejet. Elektronsko glasujemo za mnenje oziroma o mnenju. Konec glasovanja. sprejeto. EU Lisa. Prvi predlog spremembe za, proti, zdržani, prejet, glasujemo elektronsko, konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. in čestitamo Silvi Guillaume in pa poročevalcem v Senci. Najlepša hvala. Right next to yes. Colleagues, we move now to. Sedaj bomo govorili o eh, direktivi, ki se nanaša na jamstva za otroke. Katarina Čeniči je bila poročevalka za to direktivo, tako je bomo glasovali. Prvi predlog eh, spremembe je 99. Kdo je za? Proti? Zavrnjen sto kdo je za proti zavrnjen kompromisni predlog tri za proti zdržani sprejet sto pet za proti zdržani zavrnjen devetnajst za proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 20 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog številka 4 za, proti, zdržani, sprejet. 108 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani zavrnjen predlog spremembe 22 za proti vzdržani sprejet predlog spremembe 23 za proti vzdržani sprejet 109 kdo je za proti vzdržani zavrnjen 24 je enak kot 110, kdo je za, proti, zdržalni sprejet. Predlog spremembe številka 112, kdo je za. Tuk, tukaj glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, ta je sprejet. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani. Jaz zavrnem. Predlog spremembe 25 za, proti, zdržani, sprejet. 1-1-5, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog številka 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 1-1-6. predlog spremembe 26 za, proti, sprejet, 27 za, proti, zdržanje sprejet, predlog spremembe 1, 2, 2, po delih prvi del, kdo je za, kdo je proti, zdržanje, je sprejet, mislim, drugi del za. Proti. Vzdržan je zavrnen. Kompromisni predlog šest, to je za, to je proti. Žan je sprejet. Predlog spremembe 127 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, Mislim, da je sprejet. Pred spremembe 100. Eh, predlog spremembe 30. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 31. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 7. Kdo je za? Proti. Zdržani zdržani sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti zdržani sprejet. Predlog spremembe Štiriintrideset, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet, 137 za, proti, vzdržani, zavrnen, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti 35, predlog spremembe 35, glasujemo. Konec glasovanja. je sprejet 30 za 26 proti. Sedaj predlog spremembe 140 za proti zdržani sprejet 141 za proti zdržani to ta pa je sprejet. 1, 4, 2 za, proti, zdržani, zavrnjen. 1, 4, 3, ta je sedaj brezpredmeten. 1, 4, 4 za, 2 proti, zdržani, je zavrnjen. 1, 4, 5, kdo je za, proti, zdržani vzdržani, sprejet. Po delih o 147, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ali lahko to preverimo? Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 26 proti. Je sprejet. Številka 148 za, proti, stržani, sprejet. 149 za, proti, zdržani, zavrnjen, 36 za, proti, zdržani vzdržani. Je sprejet predlog spremembe 150, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 151, kdo je za, proti, vzdržani, je zavrnen predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet štirideset kdo je za proti sprejet enainštirideset za proti vzdržani je sprejet predlog spremembe sto šestinpetdeset za proti vzdržani je sprejet predlog spremembe sto sedeminpetdeset za proti vzdržani je sprejet predlog spremembe 158 in 159 skupaj, ker sta enaka. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani, ta je sprejet. Predlog spremembe 160, kdo je za, kdo je proti? Vzdržani, je sprejet. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, je sprejet. Predlog spremembe 161, kdo je za, kdo je proti? E, zavrnjen, 162, kdo je za, kdo je proti, zdržani, e, posajamo truja, meni so vsi enaki. 162, ali lahko dvignete roke za, proti, e, sprejet, 163, kdo je za, kdo je proti, zdržani je sprejet, 164 za, proti, vzdržani, sprejet. 43, e, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, ta je sprejet. 165 podeljih prvi del. Drugi del, drugi del 165 za, eh, proti, vzdržani, zavrnen štiriinštirideset predlog spremembe štiriinštirideset in sto šestinšestdeset sta identična glasujemo skupaj kdo je za kdo je proti zdržanje eh, sprejet kompromisni predlog te, eh, deset kdo je za kdo je proti zdržanje je sprejet eh, ena sedem nula kdo je za eh, proti zdržanje je sprejet predlog spremembe sto ena sedemdeset kdo je za kdo je proti zdržanje je zavrnjen predlog spremembe šestinštirideset kdo je za 2 proti. Zdržani je sprejet. 47 za proti. Zdržani sprejet. 173 po delih. Prvi del, kdo je za? Zdržani, eh, pardon, proti zdržani je zavrnjen. Drugi del, kdo je za? Proti zdržani je sprejet. 172 do je za kdo je proti, zdržan zavrnjen, eh, ena eh, sedem štiri za, proti, zdržani zavrnjen, sto petinsedemdeset za, proti, zdržani zavrnjen, sto šestinsedemdeset za, proti, zdržani zavrnjen, sto sedeminsedemdeset, eh, preverili bomo sto šestinsedemdeset. sto šestinsedemdeset preverjamo e, konec glasovanja dvaintrideset za triindvajset proti sprejet sto sedeminsedemdeset to je za kdo je proti vzdržan je zavrnjen 178, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj pa uvodna izjava. Mm. Kdo je za, uvodna izjava 3, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, sprejet. Vzdržani, sprejet. Predlog 2 za proti, vzdržani sprejet, predlog 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 51 za, proti, vzdržani sprejet, 3 za, proti, vzdržani sprejet, 52 za, proti, vzdržani sprejet zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, predlog 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 glasujemo skupaj, ker sta identična, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 želite preveriti predlog 5, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 34 proti 25 sprejeto. Predlog 6 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 59 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 60 za proti, vzdržani. Mislim, da bomo morali preveliti z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 60. The vote is closed. Konec glasovanja. 29 za, 24 proti, sprejet. Predlog 62 za, proti. Vzdržani, sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 in 66 za, proti, vzdržani sprejeta, predlog 10, ne, predlog 68 za, identična sta 68 in 69 za, proti, vzdržani, mislim, da sta sprejeta. Predlog 11, ne, predlog 71, se upravičujem, predlog 71 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen. Predlog 72 za, proti, vzdržani zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejet. 77 za, proti, vzdržani sprejet. 14 za, proti. Ne, predlog 15, se upravičujem, predlog 15 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 80 za, proti, vzdržani sprejet. 81 za, proti, vzdržani sprejet. 83 po delih, prvi del, kdo je za proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen, 84 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejet, 88 po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, drugi del, proti, Ne, o tem nam ni treba glasovati. Predlog 89 za, proti, vzdržani sprejet, 90 za, proti, vzdržani sprejet, 91. Glasujemo samo o drugem delu, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 92 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani zavrnjen. 93 po delih prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 in 95 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 96 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen, 97 za, proti, vzdržani zavrnjen, 98 za, proti, vzdržani sprejet. Še končno glasovanje, elektronsko glasujemo, poimensko glasovanje. konec glasovanja konec glasovanja še eno poimensko glasovanje o odločitvi da se začnejo pogajanja glasujte prosim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 absolutno večino potrebujemo pri naslednjih glasovanjih. Čaka nas najprej glasovanje o predlogu uredbe parlamenta in sveta o novih psihoaktivnih snoveh. Mihal Boni je poročevalec. Mislim, da gremo kar neposredno na elektronsko glasovanje. Tako je. Elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Absolutno večino imamo. 51 glasov je bilo za, 3 proti. Čestitke kolegu Boniju. Enak postopek tudi pri naslednjem glasovanju. Glasujemo o poročilu Terese Jimenez Veseril Barjo, minimalne določbe glede elementov kaznjivih dejanj. In kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar se deva opredelitev pojma droga. Konec glasovanja. Čestitke poročevalki. In še poročilo kolegice Vikstrom. Isti postopek, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Congratulations again. Še enkrat čestitke poročevalki. Voting time is closed. Thank you. Glasovanje je konec. Hvala lepa kolegice in kolegi za čas in potrpežljivost.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 Is it this one? The, yeah, we're doing one. Colleagues, I wonder if you could please take your seats. Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Vem, da je za nami dolgo glasovanje, pa še četrtek zjutraj je. Čaka pa nas naslednja točka na dnevnem redu, izmenjava mnen s predsednico Eurojusta Mišel Konensk. Eurojust je za nas pomembna agencija, tako da vas res prosim, da sedete na svoja mesta. Part trenutku vam še dam na voljo za to. Vem, da je ravno kar potekalo glasovanje, ampak čakajo nas še druge točke na dnevnem redu, tako da se umirite in usedite. Um, Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta, vam bom hvaležen. Odziv kazenskega pravosodja na terorizem in tuje borce. To je zelo aktualno vprašanje, s katerim se soočamo. Vesel sem, da imamo danes izmenjavo mnen s predsednico Eurojusta Mišel Koninsk. To je ne le aktualno vprašanje, temveč tudi pomembno vprašanje za Eurojust. Eurojust je bistveno prispeval prejšnji teden k razpravi na neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve. Sam sem zastopal vaša stališča, udeležil sem se tega sestanka sveta, ki je potekal prejšnji teden. Eurojust in Europol na zasedanju v Rigi nista igrala stranske vloge, temveč sta odigrala pomembno vlogo v boju proti terorizmu in proti radikalizaciji ter pri oblikovanju odziva na te pojave. Na voljo imamo, kot veste, tudi uredbo o Europolu. Želimo si, da bi v trialogih dosegli napredek s tem v zvezi. Tesno povezano s tem pa je tudi to, kakšen napredek želimo doseči v odnosih z Eurojustom. Obje agenciji igrate pomembno vlogo pri oblikovanju odziva na terorizem, radikalizacijo in vsa druga vprašanja, s katerimi se Eurojust ukvarja. Tako da gre tu za vprašanje, kako sodelujemo z Eurojustom kot agencijo in ostalimi agencijami. Gre pa tudi za druga pomembna vprašanja, ki si jih podala Mišel na neformalnem zasedanju sveta v Rigi. Vem, da se bomo pogovarjali tudi o nekaterih vprašanjih, ki so bila predmet razprave v Rigi, pa tudi o drugih vprašanjih, ki jih imajo člani parlamenta v zvezi z Eurojustom. Tako da je to za danes res izjemno pomemben prispevek. Beseda je tvoja, kolegice in kolegi, pa bodo potem še imeli dodatna vprašanja med razpravo. Dobrodošla in beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora Libe. V čast in veselje mi je, da vam lahko predstavim delovanje Eurojusta na področju boja proti terorizmu, bolj specifično na področju boja proti tujim borcem. Z velikim veseljem lahko povem, da že od leta 2001 delamo na tem. Delo Eurojusta je soopadalo z napadi 9. septembra, sprejeli smo veliko zakonodajnih pobud ki so še danes zelo aktualne. Imamo okvirni sklep iz leta 2002. Prvič v evropski zgodovini smo na evropski ravni tudi skupno opredelili pojem teroristična skupina, teroristična organizacija, kaj je to sodelovanje v teroristični organizaciji. To je zelo pomembna pravna podlaga, ki je koristna za vse ukrepe v boju proti terorizmu. Leta 2004 smo bili priča napadom v Madridu. Leta 2005 smo potem poskrbeli predvsem za to, da se vzpostavi obvezna izmenjava informacij med vsemi akterji, ki se borijo proti terorizmu. Sem sodite tudi Europol in Eurojust od leta 2006 smo veliko vlagali v oblikovanje zaupanja vredne mreže. V Eurojustu smo oblikovali tudi mrežo toživcev za boj proti terorizmu. Oni so nas dolžni redno obveščati o vseh informacijah, ki jih prejmejo v zvezi z preiskavami in pregonom teroristom. Od leta 2006 smo Eurojust vključili v vse dejavnosti tožilcev, ki se ukvarjajo z bojem proti terorizmu. Vzpostavili smo mrežo nacionalnih tožilcev, ki se borijo proti terorizmu. Oni se izmenjujejo najboljše prakse iz informacije, tudi slabe prakse, pogovarjajo se med seboj, odkrivajo, kje so vrzeli na področju pregona. In na podlagi tega smo dobili pravo zakladnico informacij. Od leta 2008 smo tudi zahvaljujoč delu zakonodajalcev v Evropski uniji sprejeli nov okvirni sklep. Resolucija Združenih narodov iz leta 2005 je bila na vdih, zato to smo potem prepisali tudi v Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju terorizma tudi borci proti terorizmu na ravni Evropske unije so to povzeli in prevzeli. Na voljo imamo tudi sklep o novačenju in usposabljanju ter boju proti temu, ko gre za teroriste. Teroristična kazniva dejanja v smislu rekrutiranja, usposabljanja in javnega provociranja so opredeljeni v tem dokumentu. Leta 2012, jeseni leta 2012, je Eurojust bil prvič obveščen o tem, da mladi odhajajo v Sirijo in prihajajo nazaj v Evropo, da se vračajo s terorističnimi zamislimi, da želijo izvajati napade pripravili smo tudi vprašalnik. Namreč, čim ugotovimo, da se pojavlja nov teroristični pojav, pripravimo vprašalnik. Šlo je za nov pojav leta 2010-2011. Smo govorili o tako imenovanih tujih borcih, s katerimi smo se seznanili že leta 2005. Potem leta 2010-2011 posamezni osameli borci, tako da gre tu za nekaj novega. Leta 2012 smo nacionalne akterje v boju proti terorizmu povprašali, ali se tudi oni soočajo s tujimi borci. Na podlagi vprašalnika smo potem leta 2013 prišli do ugotovitve, da šest ali sedem držav že opravlja kazenske preiskave in tudi pregon. Vse skupaj se je širilo kot naftni madež. Pripravili smo tudi predlog v zvezi z tujimi borci, posvetovali smo se z nacionalnimi toživci, ki se s tem ukvarjajo, rekli smo, da je treba rešiti vprašanje teh tujih borcev, leta 2013 so se tudi na svetu PNZ s tem ukvarjali. Nažalost smo ugotovili, da bo ta pojav težko preprečiti, zato smo tudi začeli pripravljati analize. Številke so takšne, kot so. Nekje 3000 tujih borcev naj bi bilo. EOCTC meni, da je v Evropi več kot 5000 tujih borcev, pa tudi informacije iz drugih verov kažejo na podobne številke. Število tujih borcev se povečuje, število pregona pa ne se upada s tem. Stoživci za boj proti terorizmu smo opredelili določene težave. Že od leta 2001 pa se ukvarjamo z vprašanjem, kaj lahko storimo za to, da bo naš boj bolj učinkovit. Kaj lahko storimo, da bo boj proti tujim borcem učinkovit. Čas se nam izteka. Nedavni tragični dogodki, drame in napadi v Parizu 7. januarja in tudi spodleteli napadi v Belgija, Belgiji 15. januarja kažejo, da je vse, o čemer smo govorili v poročilu, žal res, da so se naše napovedi uresničile. Poročilo je rezultat razprave, ki je potekala junija 2014, torej po napadu, ki je potekal 24. maja v Bruslju leta 2014, ko so napadli Judovski muzej. V poročilu govorimo o zadevah, ki so vam znane. Celo poročilo je omejeno, kar zadeva dostop, zato ker v tem poročilu najdete tudi informacije, ki so nam jih posredovali toživci za boj proti terorizmu. Mi smo seveda na teh sestankih zelo odkriti, si zaupamo, tudi ohranjamo podatke tajne, zato na samem začetku poročila najdete omejen seznam prejemnikov, kdo lahko sploh prebere celotno poročilo. Poročilo lahko tudi pošljemo zgolj osebam, ki so navedene na tem omejenem seznamu in zgolj na podlagi potrebe, da se s tem dokumentom seznanijo. Sicer pa je dokument označen za besedo limited, torej omejen dostop. Če bi se te informacije razširile, bi ogrozili svoje delovanje in ne bi več zmogli nadzirati stvari tako kot jih. Mreža tožilcev za boje proti terorizmu nam posreduje informacije, vse tisto, kar smo se naučili, tudi najboljše prakse si delimo, tako da je na taktični ravni to zagotovo dodana vrednost. Sodelujemo tudi pri nudenju pomoči pri posameznih operacijah, ki jih vodijo tuživci. In ta mreža nam je pomagala, da smo v kriznih obdobjih v najkrajšem možnem času spostavili pravosodno sodelovanje. Tuživcem za boj proti terorizmu so tudi pomagali, kadarkoli je bilo tole mogoče v posameznih postopkih. To je treba povdariti. Vse več je tudi sodne prakse, Od leta 2008 imamo na voljo neke vrste monitor za spremljanje protiterorističnih dejavnosti. Ugotavljamo tudi, kakšen je modus operandi. Na voljo imamo kazalnike, s katerimi merimo radikalizacijo. Spremljamo tudi potovalne vzorce tujih borcev, zanima nas, kje se urijo, ali imajo možnost aktivnega ali pasivnega urjenja, kako jih rekrutirajo, ali obstajajo kakšne mreže za rekrutiranje teh posameznikov, kako oni izkoriščajo državna omrežja, internet. Zanima nas, kako se vračajo v Evropo, po katerih poteh, na kakšen način načrtujajo teroristične napade. Vse to je res velika zakladnica informacij. Te informacije pa lahko uporabljajo tudi vsi akteri, ki se borijo proti terorizmu in s tem svoje delo opravljajo bolje. Mi si želimo biti čim bolj učinkoviti in uspešni, ne zato, ker bi želeli imeti več moči ali pristojnosti ali da bi izvajali več dejavnosti, zgolj opravljamo svoje delo. Svoje delo moramo biti zmožni opravljati tisti, ki opravljajo preiskave in pregon, pa naj to počnejo na uspešen in učinkovit način tako da imamo taktično in strateško tudi operativno dodano vrednost zaradi te mreže. Sodelujemo dolgoročno gledano, srednjeročno gledano, pa tudi kratkoročno gledano. Imamo tudi vizije za vsa ta obdobja. Čim bolj učinkoviti moramo biti na kratki rok. Srednjeročno razmišljamo o posameznih okvirih in predlogih, dolgoročno tudi zakonodajno delamo. Lani smo objavili poročilo, v katerem smo tudi zapisali, da ne potrebujemo dodatnih pravnih pobud. Letos pa smo zapisali, da moramo prispevati k razpravi o tem, ali potrebujemo dodatne zakonodajne pobude. Se pa zavedamo, da so nacionalni organi pristojni za sprejemanje pobud na zakonodajni ravni. Od lani smo tudi priča temu, da je postopoma vse več držav članic sprejelo dodatne zakonodajne pobude. Poročilo in tudi razprave so izpostavili kar nekaj pomislekov, skrbi nas usposabljanje in urjenje v posameznih državah, predvsem aktivno usposabljanje, pasivno ne toliko, potem so to osameli borci, ki niso del skupinskega delovanja. Pomembno je, ali vsaj dve osebi delata strukturirano skozi določeno časovno obdobje in ali sodelujete v terorističnih dejanjih. Zdi se, da se stvari ne odvijajo vedno v takšni konfiguraciji. Na nedavnih sojenjih, nekatera še potekajo, smo tudi ugotovili, da bi utegnili imeti težave predvsem zaradi mednarodnega humanitarnega prava in dejavnosti, ki se izvajo v konfliktnih vojnih območjih. V tem primeru ne gre več toliko za protiteroristična dejanja, se pravi, gre, med, gre za neke vrste protislovje med mednarodnim humanitarnim pravom in dejavnostmi ki jih mi lahko izvajamo v boju proti terorizmu. Zdi se mi, da bi morali poglobljeno razmisliti v Evropski uniji o teh vprašanjih, delovati bi morali enotno, prizadevati bi se morali za enoten, celovit, integriran pristop. Resolucija Združenih narodov iz 24. septembra številka 2178 govori o tem, ne gre več za možnost, ampak za obvezo. Dolžni smo razmisliti o tem, da bi kriminalizirali potovanje oziroma poskus potovanja v tujino za, namen, za teroristične namene. Potem pa bi morali razmisliti tudi o kriminalizaciji vseh tistih dejanj, ki prispevajo k to vrstnim potovanjem, katerih namen je izvajanje terorizma. Resolucija Združenih narodov 21.78 govori o tem. Tožilci pa morajo delovati na obeh ravneh, na preventivni in na represivni ravni. V Bruslju smo bili priča preventivnim akcijam, policija je sodelovala z obveščevalnimi službami. Mi smo zmožni preprečiti teroristične dejavnosti, preprečevanje terorističnih dejavnosti, sodelovanje z obveščevalnimi službami in policijo nam omogoča, da v določenem trenutku kot toživci prevzamemo vodilno vlogo, če pride do storitve kaznjivega dejanja. Če pa kaznjivo dejanje ni natančno opredeljeno, pustimo preveč manevrskega prostora za delovanje obveščevalnih in varnostnih služb in tega bi se morali lotiti. Evropska kazensko pravna politika je zelo pomembna. Srednja visoka in nizka raven tveganja obstajajo in so tudi opredeljene in v teh ravneh smo natančno opredelili tudi teroristična kazniva dejanja, ki jih lahko preganjamo na sodiščih. Trgovanje z orožjem, na primer, in ostale zadeve so zelo pomembne. Nacionalno sklajevanje je pomembno na tem področju. Imamo tudi ustrezen sistem za nacionalno sklajevanje države članice. Bi morali to bolj uporabljati, to spodbujamo. Ste pa v poročilu lahko prebrali, da se zavedamo, kakšne težave imamo predvsem z pridobivanjem dopustnih dokazov. Izjava iz Budimpešte nam ne dopušča vedno, da bi ukrepali hitro. Tretje države so pomembne, zato bi morali vzpostaviti tudi, tudi mrežo s tretjimi državami in se z njimi pogovarjati o pomembnih vprašanjih. Hvala. Najlepša hvala za ta prispevek. Nisem želel predolge predstavitve, kajte vem, da bodo kolegi želeli eh, o tem eh, še govoriti na eh, svetu v Rigi. Nekateri kolegi so se nam pridružili, smo se o tem ravno tako pogovarjali in v petek. Eh, je potekala bolj uh, podrobna, oziroma bo potekala bolj podrobna predstavitev, uh, v tem trenutku je to še kako pomembno. Kar je uh, pomembno, pa je razlika med vašo predstavitvijo uh, in pa. Uh, predstavitvijo eh, Eurojusta. Europol ima zelo neposredno vlogo na tem področju. Razpravljali smo o uredbi, o Europolu in imamo zelo jasno stališče glede tega, kaj se dogaja. Kar se dogaja. Eno izmed vprašanj, eh, ki bi ga rad obravnaval, je zelo zanimiva vloga Eurojusta pri nadzoru odzivov držav članic na eh, tuje borce, kako se države članice uh, odzivajo na zločine v tretjih državah in kako se na pojav uh, tujih borcev odzvati pri nas. Tukaj bi nam eh, lahko predstavili bolj popolno sliko, kakšne so vaše pristojnosti. To je zelo zapletena tema. Seveda je to vprašanje, ki je v pristojnosti držav članic. Dejali ste, eh, da eh, vaše delo temelji tudi na izmenjavi najboljših praks, moda, eh, ravno dobrih praks na področju tujih borcev nimamo. Številne države članice se spopadajo s tem fenomenom. Zanima me, kako se Eurojust prilagaja tej novi situaciji in kako uporablja svoje pristojnosti na tem področju. In eh, pri predstavitvi ministru za pravosodje eh, sem ugotovil, eh, da so razlike med državami članicami izjemno velike glede radikalizacije, glede odziva na vračanje tujih borcev in tako naprej. Nobene kohezije ni na tem področju, vsaj ne po mojem mnenju. To sem eh, želel povedati zato, ker bo Eurojust agencija, ki naj bi zagotovila dodano vrednost eh, na tem področju. In zato sem želel to izpostaviti. Sedaj pa začnimo z razpravo. Najprej gospod Diaz Demera. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, hvala lepa tudi predsednici Eurojusta. Prisrčno pozdravljeni. V skupini ELS smo z velikim zanimanjem prebrali vaše poročilo o tujih eh, borcih, pa tudi o eh, kazenskih odzivih eh, v državah članicah. To je zelo dobro poročilo. Rad bi izpostavil nekaj vidikov tega vprašanja in poleg tega bi rad izpostavil tudi našo zaskrbljenost. Leta 2013 je jasno, da je dodana vrednost Eurojusta eh, vedno pomembnejša, še prav posebej v državah kot so Francija, Belgija, eh, Finska. To eh, je instrument, ki nam je lahko res v veliko pomoč. Potrebujemo instrumente z področja kazenskega prava. Realmente. Ta mreža tožilcev je res izjemen instrument, ki nam omogoča, da stvari ocenjujemo in tudi preprečujemo. V svojem poročilu ste zelo dobro povzeli tudi možnost, da bi podali enotno opredelitev kaznivega dejanja, naprimer, ko gre za podporo terorističnim organizacijam, ko gre za izvajanje terorističnih dejanj, ko gre za rekrutiranje, usposabljanje, financiranje, ko gre za ugrabitve in tako naprej. Potem je tu še vloga interneta, kaj je zakonodaja na tem področju. V vsakem primeru se mi zdi zelo koristno to, kar ste storili. Vi ste stvari dobro povzeli, sam želim biti čim bolj kratek in nedrnat. Na tem papirju je tudi zapisano, kaj se mi zdi zelo pomembno. Potem je tu še evropski nalog za prijetje, to je po mojem mnenju pomembno, potem skupne preiskave in na koncu, gospod predsednik, bi rad izpostavil še to, kaj se dogaja s financiranjem. Financiranje je ključnega pomena. Ti borci, te skupine oziroma ti osameli akterji želijo predvsem delovati, želijo napadati, želijo ograbljati in tako naprej. Kdo jih financira? Nekje 15 milijonov evrov naj bi imeli na voljo za financiranje. Al-Haula organizacija naj bi zbrala še več sredstev za financiranje teroristov. Zanima nas, s kom sodelujejo, s katerimi akterji kako lahko zakonsko uredimo to področje, zato da bi lahko tudi preko Havale preprečili financiranje teroristov. Želim še veliko več povedati, ampak sočasno ne želim kratiti pravice ostalim kolegom, da se oglasijo v zvezi s temi vprašanji. Hvala lepa, da ste bili uh, kratki, kajti imamo zelo dolg seznam govorcev, kar je, po, kar je povsem razumljivo, saj gre za zelo pomembno temo. Gospa Kiniči. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi predsednici eh, Eurojusta, eh, ki je predstavila pomembne dejavnosti, ki jih eh, opravlja ta agencija. Vendar pa eh, se vzbuja veliko vprašanj. Ena izmed. Eh, temeljnih točk v boju proti terorizmu je e, učinkovita izmenjava informacij, ampak zares učinkovita izmenjava informacij znotraj Evropske unije med državami e, članicami in e, tudi med agencijama Eurojust in Europol. V še prav posebej ogroženih državah pa je potrebno vključiti tudi delo obveščevalnih služb tudi moj predhodnik je spregovoril o morda v tem trenutku najpomembnejši eh, dejavnosti agencije Eurojust, eh, govorim o tujih eh, borcih. Imela bi veliko vprašanj, ampak osredotočila se bom na tri. Prvič, ali je raven sodelovanja med Eurojustom in pa nacionalnimi organi, ki sodelujejo v boju proti terorizmu, dobro? kajti v nasprotnem primeru lahko pride do pomankljive izmenjave informacij ali pa do neustreznega usklajevanja. Potem eh, seveda tudi naše delovanje e, eh, zopr ta fenomen ne more biti učinkovito. Kaj pa, in to je moje druge vprašanje, e, konkretno sodelovanje med obima agencijama, Eurojust in Europol? E, In tretjič, kar zadeva tuje uh, borce ali uh, glede na to, da imamo uh, statistike glede števila uh, tujih borcev ali imamo tudi ustrezne podatke o uh, poteh, uh, ki jih uporabljajo ti tuji borci. Uh, imamo torej uh, dovolj informacij o omrežjih eh, tujih borcev in o njihovih dejavnostih in zato me zanima, če novo omrežje, ki ga namravate vzpostaviti, že vsebujete nove elemente eh, pri eh, zadanih ciljih na področju boja proti terorizmu. Zanima me, kateri so konkretni predlogi v tej uredbi ki bi jih lahko pričeli izvajati že danes, zato da eh, bi bil boj proti terorizmu bolj učinkovit. Oziroma učinkovitejši. Najlepša hvala. Rašida, da ti. Hvala lepa gospod predsednik, gospa predsednica, boj eh, proti eh, terorizmu je ključnega pomena, zaradi tega so bili podani tudi številni eh, predlogi, predvsem na področju zagotavljanja varnosti. Manj pa je teh predlogov na kazenskem področju, čeprav mora biti pravosodje eh, v osrčju boja proti terorizmu. Tukaj govorim predvsem o represivnih e, ukrepih, o kazenskih postopkih. Poleg tega pa gre tukaj tudi za e, preventivni učinek, kaj ti obljubljena kazen bi lahko odvrnila e, mlade od tega, da se odločijo za pridružitev tujim borcem danes eh, bolj kot kdajkoli eh, prej eh, igra evropsko pravosodje ključno ulogo. Tadi Grisbek je pri zaslišanju ministra za pravosodje postavila zelo ustrezna vprašanja, pa nismo dobili odgovorov ali uh, imamo ustrezna sredstva za uh, boj uh, proti organiziranemu uh, kriminalu, uh, kajti zavedati se moramo, da na tem področju obstajajo tudi veliki finančni interesi ali eh, bo evropsko sodstvo imela pristojnosti tudi na tem področju, kajti na ta način bi se lahko veliko bolj učinkovito borili proti tujim mrežam, ki delujejo na evropskem območju. Dejali ste, da imamo zelo učinkovito orodje, ki je bilo za težavo vzpostavljeno po letih nasprotovanja. In eh, vsi vemo, da je to urodje zelo uh, učinkovito. Uh, v boju proti organiziranemu kriminalu, govorim o Evropskem nalogu za prijetje. In eh, zaradi tega, ker je to orodje tako učinkovito, moramo poskrbeti tudi za ustrezne pristojnosti eh, Evropskega sodstva. To se danes zdi samoumevno. Najlepša hvala. Merci, président. Naslednja eh, je Kristin. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to zelo konstruktivno eh, poročilo. Eh, veliko pobud ste podali za skupno delovanje na evropskem kazenskem področju. Govorili ste o sodelovanju med pristojnimi organi Eh, in pa Eurojustom, ki zagotavlja eh, minimalne standarde. Eh, nacionalni pravni okviri so razmeroma različni, zaradi tega potrebujemo evropsko kazansko pravo oziroma določila za boj proti fenomenu tujih porcev to je tudi v skladu z resolucijo eh, Varnostnega sveta, ki se nanaša na potovanje eh, osumljenih eh, po svetu. Tukaj moramo upoštevati tudi specifične karakteristike tujih borcev kako bi lahko agencije pomagale državam članicam eh, pri izmenjavi eh, pravosodnih informacij eh, med državami članicami in pa s tretjimi državami. Kaj lahko stori Eurojust, da bi vzpodbudil harmonizacijo kazenske zakonodaje v boju proti terorizmu na evropski ravni? Potem pa imam še eno vprašanje ki je nekoliko bolj specifično, gre za vprašanje v zvezi z tujimi borci ali ne bi eh, raje govorili o evropskih tujih eh, borcih, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do eh, zmešnjave v javnosti. Ja. Jaz vsekakor nekoliko z nelagodnjem uporabljam izraz tuji borci. V angleščini ne radi uporabljamo izraz foreign fighters, kajti ne opisuje tistih, ki so se eh, rodili in ki so bili vzgojeni v neki državi in potem eh, odidejo drugam eh, in se tam borijo na tuji fronti. Torej, najlepša hvala, da si to izpostavila. Tomas. Vážená paní předsedkyně, prezidentko, děkuji vám za. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica, hvala lepa za vaše odlično eh, poročilo. Po dolgem času eh, smo zares dobili dobre podatke, eh, na osnovi katerih bomo lahko tudi spremali nadaljne odločitve. Potrebno bo sprejeti kar nekaj korakov na področju kriminalnega prava in mislim, da je to uh, zelo pomembno za našo razpravo. Imam pa tudi vprašanje. Ko gledam nekoga goreti pred očmi, številnih borcev v Evropi, se sprašujem, ali se ne bi eh, morala Evropa na to odzvati. Ali si ne bi mogla, morala ogledati tega zločina, ki bi ga lahko primerjali z nacizmom? Morda bi morali zaseči premoženje eh, teh borcev, morda bi jim morali preprečiti, da odidejo v tujino eh, na tujo fronto, kajti evropski državljani odhajajo v tujino, se tam borijo in potem pridejo nazaj. Tukaj imajo vezi. In tukaj gre za ekstremiste, ali ne bi bilo prav, da bi zasegli njihovo premoženje ali ne bi bil eh, to pravi način naprej. In še moje naslednje vprašanje. Če nekdo širi propagando med študenti, med eh, mladimi, kajti zelo pogosto eh, so ti tuji borci zelo mladi, stari 15 let, ali ne bi morali teh oseb ustrezno identificirati in poskrbeti za ustrezne dejavnosti eh, na ravni Eurojusta. No, mislim, da tukaj nekoliko prisegamo pristojnosti Eurojusta, ampak najlepša hvala za ta razmislek. Sedaj pa Judith Sargentini. Thank you, chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam nekaj vprašanj. Eno izmed vprašanj je sledeče. Slišali smo veliko o številkah tujih borcev, vi ste tudi omenili številko, dejali ste, da jih je okrog 3000, potem ste imenovali koordinatorja za boj proti terorizmu, ki eh, naj bi dejal, da je tujih borcev okrog 5000. Ali bi mi nekdo lahko eh, povedal, kakšna je definicija? Eh, tujih borcev. Ali je to nekdo, eh, ki je storil zločin oziroma kaznivo dejanje in eh, to vemo in je v sodnem postopku, ali pa je to nekdo, ki je na radarju obveščevalnih služb, kajti tukaj je zelo velika razlika in tudi jaz sem zelo nezadovoljna z tem izrazom tuji borci. To so domači borci, ki so so vzgojeni v Evropski uniji in usposobljeni v Evropski uniji in se borijo potem v tujini. Prebrala sem uh, poročilo in uh, ne morem uh, ga uh, sredno citirati tukaj, zaradi tega, uh, ker uh, so določeni deli tajni, ampak veliko je navedb držav članic, Eh, tudi recimo moje države nizozemske, ali uh, veste, da na nizozemskem obstajajo predloge za boj proti terorizmu in če obstajajo, ali bi to lahko vključili v poročilo, kot uh, je to. Kaj ti? Uh, sedaj izgleda, kot da bi to bil postopek, o katerem se je dogovoril parlament. Temu pa ni tako, kaj ti parlament je dejal, da je to nespremljivo. in ko berem vaše poročilo, ne vem, ali gre tukaj za Eurojust ali Europol in tudi ne vem, ali je to zgolj eh, seznam želja eh, z vaše strani. Zapisano je, da določene države eh, članice eh, imajo zakonodajo, kjer eh, se podatki obveščevalnih služb ne morejo uporabljati v kazenskih postopkih in to je problem. Ja, načeloma res. Ampak eh, pogledajte si samo primer pred dvima mesecema na eh, nizozemskem, kjer so prisluškovali eh, odvetnikom in so se potem ti dokazi uporobili na sodišču. Mogoče to res ni dovoljeno, ampak se je zgodilo. Ali gre tukaj torej za spisek želja? ali naj bi se kaj spremenilo, ali bomo lahko podatke obveščevalnih služb eh, uporabljali eh, v sodnih postopkih. To bi si morda želel Europol, ampak od Eurojusta eh, pričakujem, da spoštuje temeljna sodna načela potem eh, pa temeljne pravice, kajti po uh, sodnem postopku mora seveda priti tudi do tako imenovane rehabilitacije. Torej, ali mi lahko nekoliko pojasnite uh, to razmerje med resničnostjo in pa uh, temi željami, ki so zapisane v vašem poročilu? Nekoliko, sem, uh, nekoliko me skrbi, uh, da evropski tožilci širijo svoje pristojnosti in nihče pa jih pri tem eh, ne nadzoruje. Gospa Loristin, hvala lepa. Moje vprašanje se tudi nanaša na dodatne informacije. Prihajam iz države, kjer je bil fenomen tujih borcev razmeroma nepoznan. Sedaj po zadnjih informacijah že imamo dva Torej, tukaj gre za fenomen, eh, ki se širi. Ampak eh, v moji državi nimamo lokalnih skupnosti, ki bi eh, hranile to ideologijo. Nimamo islamskih radikalistov, imamo zmerne muslimane, ki zelo nasprotujejo tem dejavnostim. In zanima me, ali imate kakršne koli dokaze, o dejavnostih, eh, ki se nanašajo na vzpostavitev omrežij v drugih državah Evropske unije, kjer eh, lokalnih eh, islamistov ni. Kako ocenjujete izmenjavo informacij med državami članicami Evropske unije, če nek eh, tuji borec, ki je državljan Evropske unije, ampak morda tudi Španije, Francije, Nemčije ali katerikoli druge države, eh, pride nazaj v Evropsko unijo in se morda potem preseli v neko drugo državo, iz katere dejansko ne prihaja, ali eh, potem pride do izmenjave informacij v zvezi s tem. Ali kdo sledi tem eh, tujim borcem, ki se vračajo? Najlepša hvala. Eh. Hvala lepa, Marijo. Gospa Mejer. Ja, najlepša hvala. Imam kar nekaj vprašanj. Najprej, 5000 džihadistov, to je bila številka, ki je bila omenjena. Ali razlikujete med domačimi tujimi borci ali vključujete v to številko tudi tiste, ki prihajajo eh, iz držav izven Evropske unije? Govorili ste tudi o kazenskem uh, postopku. Kaj pa šengenski vidik, ali ne bi morali potem ponovno uvesti meja in zagotoviti, da se ti uh, teroristi ne bi mogli vračati na območje Evropske unije? In še to vprašanje pri prejšnjih sejah. smo govorili o razširitvi pristojnosti na evropski ravni. Ali obstaja kakšna nova dognanja tudi v zvezi s tem? Naslednji govorec. Najlepša hvala. Ugotoviti moram, da je eh, naše eh, sodstvo na tem eh, področju zelo pomankljivo sodišče za človekove pravice bolj ščiti eh, teroriste eh, in eh, pa morilce kot pa žrtve. Zaradi tega mislim, da potrebujemo posebno, posebne sodske postopke za to področje in predlagam ponovno uvedbo smrtne kazni. Prepovedati bi morali džihadistom, da se vračajo na evropsko ozemlje in uh, poleg tega bi morali suspendirati šengenski sporazum, ki, kar bi omogočilo državam članicam, da ponovno nadzorujejo svoje ozemlje. Na ta način džihadisti tudi ne bi mogli odhajati v tujino. Juan Fernando. Thank you, chair, thank you, Konings, najlepša hvala. Predsednik, najlepša hvala, gospod Konings, da ste se vrnili v odbor, odbor eh, Libe kot predsednica Eurojusta. Tudi moje vprašanje se nanaša na ustrezno izrazoslovje na tem področju. Vsi menimo, eh, da je izraz samotni volk tukaj neustrezen, kajti tukaj ne gre za osamljene posameznike, pa tudi tuji borci ni pravilen izraz, kajti tukaj ne gre za tuje borce. Gre za proizvode eh, evropskih eh, islamističnih tovarn. To so posamezniki, ki so usposobljeni, da ubijajo. In so pripravljeni v tem boju tudi umreti. Torej, moje vprašanje se nanaša na izkušnje Eurojusta. In sicer pri zbiranju konkretnih podatkov. Omenili ste določene številke, 3000 rekrutov ste izpostavili. Zanima me, ali poznamo skupne lasnosti vseh teh oseb, vseh teh rekrutov, ki so potem usposobljeni v uh, džihadističnih praksah. Ali vemo, kdo so, ali poznamo njihove identitete, ali vemo, kje uh, so postali tarča novačanja, ali vemo, kje so bili usposobljeni. Uh, vemo, da jih nekje okrog 3000, eh, da jih je nekje okrog 3000 izginilo z evropskega ozemlja, koliko jih je žensk, kakšno vlogo igrajo ženske, ženske v tem boju. Ali so ženske sužnje tega radikalnega islamskega zakona? Kakšen je njihov prispevek? In kakšne so izkušnje Eurojusta v zvezi z okrepljenim sodelovanjem in pripravljenostjo na okrepljeno sodelovanje eh, v povezavi z tem novim pojavom na evropskem ozemlju kakšna je učinkovitost eh, pri izmenjavi informacij oziroma pri zagotavljanju, da ti džihadisti ne uh, uidejo roki pravice. Najlepša hvala. Nacionalni pravosodni organi uh, in pa uh, povezava z, eh, med posameznimi džihadisti, izmenjava informacij. Mislim, da tukaj ni zadostnega evropskega sodelovanja, ampak eh, Eurojust igra določeno vlogo na tem področju. Vem, da želi gospod Diaz de Mera še zastaviti eh, kratko vprašanje. Ampak naj samo zaključim z seznamom govorcev. Gospa Weinberg. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše poročilo, gospa Konings. Zelo zanimivo je bilo in ni pomembno, ali gre tukaj za samotne volkove ali za tuje borce ali za borce, ki so bili usposobljeni na evropskem območju. Skupno jim je to, da so morilci, da so teroristi in imamo dolg eh, spisek eh, pravnih eh, določil, ki bi jih morali izvesti, če bi se želeli uspešno boriti proti vračanju džihadistov na evropsko ozemlje. Še prav posebej se moramo soočiti z vprašanjem kazni za tiste, ki skrbijo za radikalizacijo. imamo podatke o pripravah, o radikalizaciji, o usposabljanju v eh, džihadističnih eh, vojskah in to dejstvo pozdravljam. Sem pa proti temu multidisciplinarnemu pristopu, ki ga številni v Evropskem parlamentu podpirajo. Kaj ti? To so osebe, eh, ki ljudi zapirajo v kletke in jih potem zažgejo. To so ljudje, ki mučijo in uh, pobijajo in eh, mečejo uh, ljudi v množične grobove. Naj bi jim zato zagotovili uh, pomoč, psihiatrično pomoč, mislim, da bi morali njihovo državljanstvo zamrzniti, mislim, da bi jim morali vrata Evrope zapreti če usposabljajo džihadiste, bi jih morali izgnati iz Evropske unije in jim prepovedati vstop do konca življenja. Eh, slišali smo, da naj bi bilo 3000 oziroma 5000 eh, tujih eh, borcev in slišali smo, kako prihajajo v Evropo preko sredozemlja skupaj z begunci. In tem eh, se spodkopava tudi naša zakonodaja in mislim, da se moramo hitro odzvati. Hvala lepa, gospod Jaz Demera, čisto na kratko, potem pa dobi vesel spet naša gostja. Hvala lepa, gospod predsednik, bom skoraj da telegrafski. Gospa, sprašujem se, če ne bi bilo morda možno predlagati v okviru reforme kazenskih zakonikov vse tisto, kar smo že izpostavili. Namreč, kolikšna je škoda, kako velika je grožnja. Bili smo priča selektivnim napadom, nediskriminatornim napadom v Madridu in v Londonu, potem selektivnim v Belgiji in Parizu. Se pravi, da bi se to kaznivo dejanje v kazenskem zakoniku še dodatno zaostrilo. 20 tisoč dolarjev so potrebovali za napad v Parizu. V drugih področjih veliko več. Škoda, ki je nastala, je ogromna. Se vam ne zdi, da bi morali to kazensko pravno urediti? Hvala lepa. Torej, za odgovor vprašanjem in komentarjem naših eh, članov dajem besedo predsednici Eurojusa. Najlepša eh, hvala, gospod predsednik. Najprej se bom eh, dotaknila vprašanj in upam, da bom na nje lahko inteligentno odgovorila. Šla bom po vrstnem redu, po katerem eh, so bila vprašanja postavljena. Hvala lepa, gospod Dias Levin. Bomo eh, delovali na obeh ravneh, na represivni ravni in preventivni ravni. In zato se moramo osredotočiti na vsa možna orodja na našo razpolago. Gospa Rašida, da ti je rekla, da smo. Eh, v bistvu prisiljeni k temu. Eurojust je nastal kot odziv na napade 11. Eh, septembra. Prav tako eh, to velja eh, za evropski nalog za prijetje. Skratka, imamo ustrezna orodja, ki nam omogočajo učinkovito in hitro delovati tudi v čezmejnem okviru. Eurojust se je tudi usposabljal tako, da lahko hitro eh, izvrši evropski nalog za prijetje. Kar pa zadeva skupne preiskovalne ekipe, o tem govorim kot o Rojs, Rojsu, eh, zajemne pravosodne pomoči. Eh, kajti eh, tu eh, toživci v celoti spoštujajo zahteve pravne države, vendar pa upravljajo te vrste nalogov zelo učinkovito in hitro. Imamo ta orodja, jih lahko uporabljamo in glede na to, da se ukvarjamo s terorizmom, se ukvarjamo na Eurojustu tudi s, s financiranjem terorizma kot veste, sledi denarja za te namene ni mogoče najti. In stvar postaja še bolj grozna, ko človek sliši o plačilih. Bom drugače povedala. Če govorite o nezakonitem trgovanju s orožjem, in to orožje je eh, plačano z eh, virtualnim denarjem, potem eh, imamo res velike težave pri iskanju in orožja in plačil. Ta denar je težko slediti. In če nekdo plačuje za bitcoini ali z drugo obliko virtualnega denarja, je stvar še toliko bolj zapletena. In to se stalno bolj za obratuje. Kaj smo torej počeli in kaj počenjamo? Poskušamo zagotoviti hitro pravno pomoč, eh, vzajemno pravno pomoč in sicer v skladu z zakoni. Imamo evropski nalog za prijetne skupne eh, preiskovalne ekipe, potem evropski eh, preiskovalni nalog, ki se šele mora začeti učinkovito uporabljati, ampak res moramo razmisliti, kako se soočiti s pravnega vidika s financiranjem terorizma, kako se soočiti z nedovoljeno in nelegalno trgovino z orožjem, kajti orožje se sedaj trguje v virtualnem svetu, z virtualnim denarjem se ga kupuje. Torej, kako hitro potem dobiti čezmejne informacije? E, saj za to gre pri eh, Eurojusto. Poskušamo dobiti eh, podatke iz drugih držav, podatke, ki se nanašajo na čezmejno delovanje. Vem, da je to zelo uh, občutljivo vprašanje. Zlasti je občutljivo vprašanje tudi hrambe teh podatkov, kajti dejansko res iščemo šivanko v kupu sena. To so vprašanja, ki so pomembna, ampak uh, mi delamo, uh, zbiramo vse izkušnje, zbiramo dobre prakse, uh, in na tej podlagi poskušamo prispevati k razpravi, ki eh, poteka o tem, kako oblikovati še boljša orodja, boljš eh, pravni okvir. In vaša zadnja pripomba, kakšna je eh, raz, razlika med ljudmi, ki so bili leta 2004 in eh, ljudmi, ki so bili v eh, nedavnih napadih? v Madridu in druge. Imamo uh, skupine, ki so sedaj razbite po različnih državah. V Bruslu smo videli, da so enega mladega človeka zaprli, potem so ga spustili, potem je odšel v Francijo, se vrnil v Brusl in se potem uh, osredotočil na specifično skupino ljudi. V Parizu podobno, čisto slučajno so se neki mladi ljudje. Uh, Eh, srečali in potem začeli eh, ukrepati in delovati teroristično. Torej sedaj teroristi delujejo manj strukturirano. Sedaj strukturiranih skupin nimamo več. Gre za izolirane eh, pobude, za izolirana dejanja. In Zato je šlo tudi v Belgiji. Tu ni šlo za strukturirano skupino, ampak je šlo za posameznike, ki so se srečali in ki so se potem dogovorili o določenih dejanjih in tak Eh, kontakte imajo tudi eh, v drugih državah EU, ampak ne na strukturiran način. No, eh, ali bi te stvari morali predložiti Evropskemu kazanskemu sodišču, no to je pa seveda nekaj, o čemer morate odločati vi. S tem sem odgovorila na vaši vprašanje, gospod Dijaz Demira. Potem odgovor na vprašanje gospe Kiniči. Najlepša hvala za vprašanja. Gre za učinkovitost izmenjave informacij. Mi nismo čakali do incidentov, mi smo začeli ukrepati že od leta 2002. Od tedaj delamo na tem, kako prispevati k tej razpravi. Po Madridu, recimo, smo bili zelo frustrirani v Eurojusto, kajte nismo imeli pravih informacij. Tudi Španija nas ni prosila, da bi eh, zagotovili ustrezno eh, koordinacijo, ampak nas je Belgija prosila za to. In potem smo koordinirali Španijo, Francijo, Belgijo, Italijo in Maroko. Med temi državami smo izvedli eh, potrebne ukrepe za boljšo koordinacijo dela in to se je izkazalo kot, kot učinkovito in od tedaj imamo tudi eh, boljše, eh, bolje koordinirano delo. Eh, imamo pa tudi težave, kot ste rekli, z tako imenovanimi potojočimi borci, tisti, ki odhajajo in se vračajo. To ni nekaj novega. Že od leta 2005 se delujemo z, se ukvarjamo z mrežo za rekrutiranje. Eh, ki zbira eh, mlade ljudi in jih potem pošilja na različne kraje. Eh, mi smo spremljali primer borke, ki se je ubila v Iraku in kateri je potem sledil mor. In leta 2007 v Franciji in v Belgiji izvajamo ustrezne dejavnosti na tem področju. Ali bi lahko naredili več? Seveda bi pripravili smo tudi priporočila v našem eh, poročilo, ki govori o tem, kako izboljšati delovanje. No, treba je imeti pregled tega, kar se dogaja v državah članica in treba je eh, iskati skupno rešitev za ta skupni problem. To je problem, ki je evropski problem in zato potrebujemo skupne okrepe, skupne pobude. Enako pomembno pa je, da zagotovimo sodelovanje med agencijami. Seveda, eh, agenciji, ki se okvarjata z terorizmom in eh, kriminalom, torej ena na policijski ravni, druga na pravosodni ravni, torej ti dve agenciji morata tesno sodelovati. Če si pogledate eh, člen 81 TFU, boste videli, da piše, da mora EU e, e začeti dejavnosti na podlagi eh, Eh, informacij ki jih dobi oziroma da mora Eurojust ukrepati na podlagi informacij, ki jih dobi od eh, držav članic in od Europola. In na tem tudi ustrajamo. Eh, in zato imamo tudi kontaktno točko za aktivne delovne datoteke. Nekatere države članice imajo določene pomisleke do eh, načina delovanja naše agencije. Zlasti, ko gre za zbiranje informacij in pa ko gre tudi za varnost policistov. Tesno sodelovanje je pomembno, izmenjava informacij je pomembna. Europol je Eh, povabljen na večino sestankov, ki jih mi organiziramo in kjer govorimo o bolj sklejenem delovanju. Europol in Eurojust sta različni agenciji, ampak morata, eh, morata se dopolnjevati. Mi bomo vedno skušali ukrepati čim prej v najbolj zgodnih fazah, kajti če se Eurojust vključi zelo zgodaj, potem je mogoče spremljati od samega začetka eh, probleme, tako eh, pravne kot eh, pravosodne. In imamo instrumente za pravno pomoč, eh, vendar pa ne moremo imeti policijskega delovanja brez pravosodnega in nobenega pravosodnega oziroma sodniškega brez, brez policijskega. Ma, da, gospira Rašidi, no. Rašidi, da ti sem želela govoriti o francočini, ampak je ni. Ampak eh, še nekaj bi povedala prej. Zelo dobro je imeti nek, neke odvračalne ukrepe, eh, ki bi odvrnili potencijalne teroriste, da postajajo teroristi. Ampak pri Eurojustu ne gre samo za prepričanja in za konfiskacije. In, Dobro je, da policija zaseg že denar imetje, ampak če nam ne uspe tega narediti ustrezno, potem eh, nared, naredimo samo, eh, sprožimo samo nevihtove kozarco vode. Veliko razprav poteka o tem. Želimo namreč povečati obseg možnih zasegov v eh, praksi. SBPO v trenutnem kontekstu bi to razpravo uh, o kazenskem sodišču morali sprošiti vi. E, člen 86 pogodbe govori o širšem področju delovanja tudi Eurojusta. Vemo, da se predlog komisije osredotoča na boj proti eh, zlorab eh, oziroma proti škodovanju finančnih interesov Evropske unije. To se sedaj eh, dogaja na ravni sveta, torej tam poteka razprava. Moramo pa videti, kaj potrebujemo za učinkovit boj proti terorizmu. Spet se postavlja isto vprašanje, ali eh, imamo dovolj v državah članicah eh, ukrepov predvidenih v Europolu, Eurojustu, ali je eh, dovolj ukrepov in kako lahko Eurojust res prispeva k bolj učinkovitemu boju proti terorizmu. Kajti to, kar se v EPPO eh, e eh, izkaže kot eh, učinkovit način boja proti eni obliki kriminala, se lahko uporabi proti drugim oblikam kriminala. Vse te razprave je treba povezati. O tem se morate pogovoriti tudi s tistimi, ki sprejemajo odločitve, kajti eh, to stanje zahteva eh, premislek ob pravem času. Gospa Rašida Dati je rekla, da sta evropski nalog za prijetje e, in pa skupne preiskovalne e, ekipe nastale po 11. septembra, ampak to velja tudi za Eurojust. Potem še eno vprašanje je bilo postavljeno, na katerega želim odgovoriti in sicer potreba po skupnem pristopu. Izraženi so bili pomisleki v zvezi za uporabo izraza tuji teroristični borci. In mislim, da že imamo eh, definicijo tega v rezoluciji Združenih narodov, torej definicijo terorističnega borca in kot toživka. Lahko omenim izraz eh, potojoči borec oziroma teroristični borec. Zahvaljujem se tudi češkemu poslancu za vprašanje. On je govoril o administrativnih zadevah in o uh, multidisciplinarnem pristopu. V naš, v pregledali smo pobude, ki so sprejete na nacionalni ravni. Naprimer, in, socialne inšpekcijske službe sodelujejo med seboj sodeluje tudi s policijo. Eh, Velikokrat se takim osebam odzamejo osebne izkaznice, vendar pa so države članice tiste, ki morajo same videti, v kolikšni meri lahko izvajajo te vrste ukrepov doma. In morajo videti tudi, v kakšni meri lahko parlament s tem živi, ali so to ukrepi, ki so uporabljivi, ki so izvedljivi in ali prinesejo kakšne rezultate. hartelijk dank voor de vraag van de Nederlands vertegenwoordiger van het Europees. Najlepša hvala tudi za vprašanje nizozemske predstavnice. 100 se z vami strinjam. Vsak ima svojo vlogo. Nimamo eh, nobenega seznama želja, ampak eh, Eh, uporabljamo prejšnje izkušnje eh, smo v kontaktu z vsemi akterji tako da jih obvestimo o tem kaj obstaja v EU. Nikogar ne obravnavamo eh, drugače. Imamo svoj mandat, imamo svoje delo in želimo biti organizacija, ki se lahko pohvali z opravljenimi nalogami. Mi ne zahtevamo dodatnih novih nalog. Mi zahtevamo samo to, da se izvaja tisto, kar že obstaja. In da mi delamo tisto, kar, kar smo že delali, kar še delati, se pravi, da spremljamo tudi sodno prakso. No, popraševali ste me po številkah. Nimamo številk. Nimamo skupne definicije. In iz tega razloga eh, vas eksplicitno prosim za skupni pristop. Kajti številke so razpršene, vsak ima svoj pristop in to je tisto, kar mi zahtevamo. To je skupni problem in potrebujemo skupni pristop, namesto da ugibamo o številkah. Poglejmo si raje, o tem, poglejmo si raje prave številke. vedeti moramo, kaj delajo toživci, kaj delajo sodišča, kako se odzivajo in kako lahko mi. kako lahko mi postanemo učinkovitejši. Ne želimo se omešavati v parlamentarne razprave, nimamo nekega seznama želja, ampak potrebujemo skupno definicijo in potrebujemo skupno evropsko kazensko politiko, kajti nekatere eh, stvari, nekatere ukrepe se lahko uporabljajo na kazenskem področju, druge ne. Kajti, govorili smo tudi o tem, kako zmanjšati število radikaliziranih mladih ljudi, kako jim preprečiti odhod. No, ko pa se vrnejo, imamo lahko tri pristope. Tisti mladi, ki so bili v Siriji, Irako in se vrnejo in so malo uh, radikalizirane, te je mogoče res socializirati. Potem je srednja raven. Um, Mlade ženske in moški pridejo radikalizirani in jih je treba spremljati in nadzorovati potem imamo pa tiste, ki imajo že kazenske eh, evidence, ki so že bili obtoženi terorizma v drugih eh, krajih, ki so bili obtoženi drugih kaznjivih dejanj. Ko se ti ljudje vrnejo, so zelo radikalizirani, zelo usposobljeni in eh, te je treba sodno obravnavati. No, vem, da želite odgovoriti še drugim članom, ampak imamo še eno točko na dnevnem redu, ampak kolegi imajo letala, to je zelo neroden čas, četrtek. In vidim, da so kolegi, ki bodo predstavili naslednjo točko, da, že tukaj. Ali lahko povzamete mogoče? Se upravičujem. To, kar je zelo pomembno povedati, obstaja policijsko delo, obstala varnostno obveščevalno delo in imamo delo toživcev ne želimo prevzemati nič od drugih, ampak mi želimo pravočasno biti vključeni eh, v, eh, v te postopke, ki jih izvajo policija in obvečevalne varnostne službe, tako da se eh, stvari izvajajo v skladu z zakonodajo. Kajti, ko se obveščevalne podatke lahko uporabi v primeru eh, Eh, kazn, eh, kaznivih dejanj. Eh, to je, v teh primerjih potrebujemo ustrezne varovalke in tu lahko nastopi in odigra ustrezno vlogo Eurojust in to poskušamo narediti. Ja. Mišel, vidim, da nekateri člani že odhajajo. No, če bi še. čisto vsakemu si odgovorila. Nekateri so že odšli. Tistim, ki pa nisi mogla odgovoriti, eh, ali imaš občutek, da jim nisi odgovorila in pa lahko to narediš v zapisni obliki. Moramo biti pošteni do kolegov, za katere je zanimiva naslednja točka. Četrtek je, ljudje imajo že eh, urnike eh, letal in vlakov. Najlepša hvala, Mišel. Eh, to je veliko prispevalo k razpravi o tem tako kompleksnem vprašanju. Eh, osredotočili smo se na komponento kazenskega prava v tej razpravi in to je zelo pomembno. In najlepša hvala kolegice in kolege za to razpravo. Hvala lepa tudi kolegom, hvala še enkrat. colleagues, thank you again. If you don't mind. bi želel hitro začeti z naslednjo točko izpoštovanja do kolegov, ki je ta točka pomembna. Gre za Eh, rešitve interoperabilnosti za evropske javne uprave podjetja in državljane. Gre za vprašanje modernizacije evropskega javnega sektorja. Jerome Lenarc je poročevalec, mislim, da je tukaj. Dvakrat sem rekel besedo interoperability. Ne vem, če je eh, to težko reči tudi v drugih jezikih. Mirjam Dali iz eh, skupine SND je poročevalka o senci, drug, drugih pa ni. Drugi poročevalci v senci so odsotni. Hvala lepa, kolegi in kolegice, da ste ostali. Odbor eh, Libe je pristojen za to področje in ima izključno. Eh, pristojnost tudi za vprašanje varovanja podatkov po členu 54 poslovnika. Naše pristojnosti na tem področju so zelo jasne in to sem želel jasno povedati, zakaj je to tako pomembno. Gospod Lenaci bo najprej dobil besedo, potem bo pa Mirjam Dali dobila beseda kot poročevalka v senci, edina, ki je prisotna.

V vseh državah članicah smo priča modernizaciji in pa digitalizaciji javne uprave. Gre za pozitiven proces. Dobro je, da vidimo, da je vedno več e-storitev, eh, e-plačevanja in tako naprej. Kolegice in kolege, samo trenutek. Ali lahko sedeš, kolega? E, prosim, izvolite, gospod Lanar. Torej, kot sem rekel, digitalizacija eh, storitev javne uprave je zelo dobra eh, stvar. Sedaj imamo e-račune, e-zdravstvo. Eh, na ta način se storitve zagotavljajo državljanom in podjetjem po celi Evropi. Tako bodo te storitve tudi kvalitetnejše in pa tudi transparentnejše. Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da se storitve zagotavljajo vedno bolj v čezmejnem kontekstu, kajti potujejo tako državljani kot e, podjetja. In zagotovite moramo nemoteno zagotavljanje e, storitev. Odpraviti moramo nacionalne ovire, ki bi se otegnile pojaviti. Program ISA že imamo, v bistvu je to eh, nadaljevalni program, Vse se je začelo, vse se bo začelo januarja 2016, hitro pa moramo delati. Naš odbor mora sodelovati tudi s kolegi v odboru ITRE, v eh, IMKO, zato, da bo naše delo čim bolj učinkovito. Kar pa zadeva našo vizijo interobilnosti, imamo eksključno pristojnost pri vprašanjih varovanja podatkov. Pre, predlog v četrtem členu, ki se imenuje varnost in zasebnost, je nekaj, kar, za, kar, za, kar zahteva tudi našo pozornost. Interoperabilnost javnih storitev mora vedno prinašati dodano vrednost. Istočasno pa moramo jamčiti spoštovanje osnovnih načel in pa moramo varovati zasebnost državljanov. E, prispevke pričakujem od vseh kolegov in mislim, da bomo v tem primeru tudi dobili dobre rezultate. Hvala lepa. Hvala tudi za to, ker ste bili kratki. Interoperabilnost. E, še enkrat bom rekel to besedo Mirjam Dali. E, imaš besedo poročevalka v senco. Hvala lepa. Hvala tudi poročevalcu. Sedaj si laže predstavljamo, kako je mogoče vključiti varovanje podatkov v IZA-2. Laže je eh, ta program imenovati IZA-2. IZA-2 se je razširila tako, da vključuje tudi državljane. Prva IZA tega ni Eh, pokrivala torej državljano. In zato je tako potrebno, da zagotovimo ustrezno raven varstva podatkov. Z poročevalcem sva v tem pogledu na isti valovni eh, eh, dolžini. Oba verjameva, da mora ISA ne le priznati, ampak tudi rešiti oziroma odpraviti slabosti prve ize in pa mora zapolniti tudi možne Eh, praznine v sistemu in ena od teh praznin je ravno eh, varovanje podatkov. Eh, sama sem eh, članica eh, odbora ITRE, ampak bila sem eh, tudi na njihovem sestanku kot predstavnica eh, našega odbora. In eden od okrepov, o katerem smo govorili, je bil naslednji. Glede na to, da je ISA tu mehanizem za različne dejavnosti, eh, ki naj spodbudijo interoperabilnost, smo menili, da moramo na te ukrepe osredno osredotočili tudi varovanje podatkov. Razpravljali smo tudi o ključnih kazalcih uspešnosti in eh, na ta način bo mogoče spremljati učinkovitost eh, ukrepov, preverjati, da so ukrepi bili izvedeni. Pomembno je, da se ti kazalci nanašajo tudi na varovanje podatkov in prav tako moramo kot odbor poskrbeti za ustrezno varstvo podatkov, ki se nanašajo na eh, državljane. To je mogoče narediti tudi s tem, da je napisano, da mora v vseh okrepih natančno pisati, kako bodo eh, osebni podatki zavarovani. To so stvari v predlogu, ki jih je prav gotovo mogoče izboljšati torej predloge, ki se nanašajo na varovanje podatkov. Vesela sem, da si omenil četrti člen. Tudi mi menimo, da mora četrti člen biti napisan tako naprej, tak, da mora biti člen 4 napisan na tak način, da lahko zagotovi varovanje podatkov in da je to napisano tudi v vsakem posameznem ukrepu. Člen 12 je tudi člen, ki bi ga morali eh, do, dobro zapisati, kajti tu gre za mednarodno sodelovanje in v tem primeru bi komisija morala zagotoviti, eh, da so tudi v odnosih s tretjimi državami spoštovana pravila o varovanju podatkov. Razmišljali smo tudi o tem, da bi vključevali sklice na varovanje podatkov Eh, podatkov v tem tekstu. Trenutno se pravila razlikujejo, ni harmonizacije na tem pod, eh, področju, tudi ne, kar zadeva obveznost. In kaj je bistvo vsega tega? Imamo razlike v standardih, ki se uporabljajo v različnih državah članicah in moramo biti pošteni. To prav gotovo ne zagotavlja 100-odstotne interoperabilnosti stoodstotna interoperabilnost je pa naš končni cilj. Kajti ne pozabimo, da je eden od temeljev eh, interoperabilnosti imeti iste standarde in kriterije za vse države članice. In zato bi želela, da je svežen o varovanju podatkov čim prej eh, sprejet. Razprava je eh, potekala že dovolj časa in to ne gre ravno upriti našim sodržavljanom. No. Eh, o interoperabilnosti radi govorim, ampak na koncu si dala tudi politično izjavo in mislim, da je to krasna stvar v četrtek popovdne. Hvala lepa, Mirjam. Sedaj pa eh, bomo dali besedo komisiji. Komisija, čisto na kratko, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Nimamo veliko časa. Pripravili smo kratko predstavitev, ampak mislim, da jo bomo kar preskočili in no, se spoštovanjem do tolmačev eh, vas prosim, da, da ste res eh, kratki. Tudi zaradi. Torej, gospod Lenart, najlepša hvala za vaše komentarje o pomenu tega programa. Eh, Eh, zahvaljujem se vam tudi za to, ker ste rekli, da je ta program nujen. S tem se strinjamo in eh, z veseljem bomo sodelovali z vami tako, da bomo celo stvar čim prej speljali in eh, da bomo upoštevali tudi vaše komentarje, kar zadeva varovanje podatkov. Nasplošno, ne da bi se spuščala v posamezne predloge sprememb za besedilo, bi rekla le, da bo eh, uporaba programa ISA spoštovala uredbo eh, o varovanju podatkov. To je osnovna raven. Druga raven, vse študije in smernice, eh, ki jih bo program proizvedel, bodo take, da bo varovanje podatkov spoštovalo tudi na ravni dizajna, torej na ravni oblikovanja že eh, softvera recimo. Potem rešitve, orodje, ki jih bomo razvili znotraj programa ISA, torej tega komisija ne bo uporabljala, teh orodij ne bo uporabljala EU, ampak države članice. In tu smo zagotovili, da obstajajo smernice, da bodo tudi smernice vsebovale neke vrste opomnike, eh, neke sklice na eh, pravila o varovanju podatkov. In mi bomo zagotovili, da bodo države članice te smernice spoštovale, ko bodo uporabljale orodja, sisteme in rešitve ustvarjene v okviru programa ISA. To je tisto, kar je splošno v zvezi s tem. Ampak o tem se bomo z vami morali še pogovarjati, da bomo videli, kako eh, lahko izboljšamo besedilo, ki se nanaša na ta vprašanja. Eh, Gospod Dalis, najlepša hvala za vaše komentarje o varovanju podatkov. O tem smo se že pogovarjali. Spremljati je treba, kaj je bilo uspešno v preteklosti in kaj je bilo mogoče malo manj uspešno. Tu bi želela omeniti ključne kazalnike uspešnosti. Dolg se z nami eh, kazalnikov imamo v sami zakonodaji. Ti kazalniki se nanašajo na različne stvari. Prav tako pa imamo umestne in eh, končne ocene. Trenutni program ISA se tudi ocenjuje to oceno izvaja odbor ISA, ki se sreča dvakrat, potem je eh, še koordinacijska skupina, ki pripravi ta sestanek. To so eh, stvari, ki jih zelo skrbno spremljamo. Prav tako spremljamo tisto, kar gre na internet vsakoli, vsak eh, mesec in do česar imajo dostop vsi. Torej zagotavljamo tudi transparentnost izvajanja vseh ukrepov in orodij. Naj se vrnem še k ključnim kazalnikom uspešnosti. Sem sodi tudi spremljanje, merjenje, kar pomeni, da se moramo prepričati v to, da ukrepi koristijo uporabnikom. To je med temi ključnimi kazalniki uspešnosti. S tem bi zaključila, se pa že veselimo nadaljnega sodelovanja. Hvala. Zelo prijazno od vas, da ste bili tako kratki, vseeno ste bili zelo razumljivi. Gospod Lenart, če nimate dodatnih pripomb, hvala lepa, hvala tudi gospod Dali. Predstavitev bo potekala 5. marca v odboru Libe. O tem poročilu hvala lepa vsem za prispevke. Želi še kdo karkoli omeniti pod točko razno, če ne, potem je seja zaključena. Hvala.